980 nič 3 in 987 nič 9 za državljane tretjih držav, ki jih ne zajemajo predpisi na podlagi njihovega državljanstva v skladu z uredbo parlamenta se je pročitev skupnega predloga sveta in parlamenta mora pročiti na našem srečanju. Predlagam, da to dodamo na dnevni red. Ni pripomp, tako sprejeto. Glede sprejetja zapisnikov sej 23. in 24. junija 2010, tukaj ni bilo pripomp. Zapisnik je sprejet. Sporočila predsednika, predsednice. Najprej upam, da ste preživeli lepe počitnice, ampak bodimo resni veliko veselje mi je, da imamo novega člana, gospod Sergio Guterres, prijeto iz socialdemokratov, bo kot nadomestnega člana nadomestil Andresa Prela Rodrigesa. Ali z nami ne? Ni. Skratka, kakokoli že mu bomo preko drugih valov poslali dobrodošlico. Ta sestanek se prenaša tudi po internetu in po audio povezavi. Prav tako ne spomnim, da imate v dokumentih tudi sporočilo sekretarjata za odbor za zaposlovanje. Glede srečanja v Dublinu z 3. junija imate prav tako dokument v angleščini, nemščini, francoščini. Potem ste tu še dve podobni sporočili. Drugo sporočilo v zvezi z delegacijo v palači Degmo 22. junija v Bruslju za pripravo na belgijsko predsedovanje in pa potem še neformalno srečanje sveta EPSKO, ki je potekal v Bruslju 7. do 9. junija 2010. Tam sem vas sama predstavljala, še posebno na razpravi s predsednikom sveta Van Rompuyem še dve drugi sporočili. Prvič. Skupno srečanje. Z odborom za zaposlovanje, glede delavnice za 23. septembra, gre za oceno učinka o shemi za materinstvo. Takrat bo to sopadalo s stavko in protesti proti pokojninski schemi, ki se predlaga v Franciji. Skratka, protesti in stavka v Franciji. To je razlog, da bomo morali preomenjeno srečano predstaviti na konec meseca. Tako, ko bom vedela, kdaj bo to, boste to izvedeli. Danes bomo tudi glasovali. Poročilo Ori na plenarnem zasedanju z prejšnjega tedna. Pristojnega ministra, pristojno ministrico Sveda Evsko sem obvestila, kakšno je stališče Evropskega parlamenta. Povedala sem, kakšno je bilo stališče še pred poletnimi počitnicami. Želeli smo, da se čim več predlogov parlamenta v svetu spreme. Virovna skupina v svetu EPSKO pa se bo srečala jutri sekretarjat gospe Milke. Je prej povedal, da je dobil to pošto in obvestili so vse delegacije o stališču Evropskega parlamenta. Tako bomo lahko imeli plodno in korisno razpravo s tem v zvezi. Konec sporočil predsednice. Torej, sedaj pa četrta točka 4a. tukaj treba poštevati skupno stališče sveta v zvezi z uredbo 987-2009 glede državljanov tretjih držav, ki niso zajeti s temi določbami na podlagi njihovega državljanstva gospa Jean Lombard je bila takrat naša poročevalka. Morda želi tako povedati? Hvala lepa, gospa predsednica. To je formalno vestilo odboru. To je začetek našega odziva na stališče sveta. Kot veste, imamo tukaj že zastavljeno časovnico. Povedala bi nekaj besed o same uredbi in pa kakšni so moji predlogi, tako da boste lahko o tem potem razmišljali. Imamo že uredbo v zvezi z čezmejno socialno skrbo za državljane tretjih držav, ki se je zakonito selil iz ene države v drugo. Namen tega snutka Urede pa je, da posodobimo to situacijo, kot to velja tudi za širše situacije, za socialno skrbstvo in pa tudi glede na uredbo, ki je začela veljati lansko leto. O prvem branju v parlamentu smo najprej bili v postopku posvetovanja, potem se je pravna podlaga spremenila. O prvem branju je torej bilo sprejeto to naše stališče v okviru posvetovanja. In v okviru tega smo pretožili dva predloga za to, da spremenimo besedilo komisije. V obstoječi dokumentu um, sta bila sicer že um, dva predpisa, um, to smo potem tudi mi zahtevali in svet je potem to zahtevo parlamenta tudi sprejel. Številni predlogi sprememb, ki so sedaj v stališču sveta, so vezani na pravno podlago. Člen 79.2b. Danska ni vključena v te določbe, torej za te državljane te tri države, ki se selijo iz ene države v drugo, zato ker Danska ni vključena v ta del zakonodaje EU za državljane tretjih držav. Združeno kraljestvo, se je nažalost eh, odločilo, da ne bo vključeno v posodobitev te uredbe. Za njih velja prejšnja uredba, Irska se je odločila, pa da bo vključena. Predloge sprememb, ki so v stališču sveta, odražajo to trenutno stanje in to, da razveljavitev obstoječe uredbe ni mogoča. Ta sicer še vedno velja za Združeno kraljestvo, ampak to gotovo ne ponostavlja stvari za vprašanje socialne oskrbe na splošno, ampak tako pa če. Kmalo bom pripravila tudi poročilo in priporočila to, da sprejemamo stališče sveta. Hvala lepa. Belgijsko predsedstvo sicer ni tukaj, kot slišim. Morda pa bi lahko prejšnje špansko predsedstvo povedalo nekaj o tem, kakšno je bilo stališče sveta. Eh, Hvala lepa, gospod predsednica. Ni bilo ravno lahko priti do skupnega stališča. Potrebno je bilo spremeniti pravno podlago iz pogodb. Šli smo iz soglasnega odločanja v odločanje s kvalificirano večino. Svet je dvakrat poskušal sprejeti to besedilo. Potem pa je bilo nekaj držav članic proti in zato pač dokument ni mogel biti sprejet nažalost. Sedaj pa ni več soglasnega odločanja, ampak odločanje s kvalificirano večino. In sedaj smo zato imeli tudi druge možnosti. Želimo uredbo na podlagi soglasja, tudi soglasja s parlamentom, to smo se vedno želeli. Vedno smo bili v stiku z Evropskim parlamentom, zato da bi na ta način zagotovili skupno podlago glede tega dokumenta. Želeli smo izvajati načelo enake obravnave za državljane tretjih držav, brez kakršnekoli omejitev ali pa diskriminacije, ko gre za te socialne prejemke. Pa še nekaj je pomembno, teda, da ne bi črtali nekatere izjeme v uredbi 8. 5-9. Prav zato smo potem sprejeli besedilo. Tri države so bile proti, ena pa se je vzdržala. Ampak besedilo je predvsej kratko. Kaj piše v besedilu? Nova uredba 883 bo veljala tudi za državljane tretjih držav. Ko sem že pri besedi, predsednica, imam še eno prošno od 1. maja 2020. 10 velja ureda 883. Preden je bilo to sprejeto, je 883 veljala za državljane tretjih držav. Če ne pa, bo prišlo do paradoksa. Preden bo ta uredba začela veljati, bo treba izvajati drugačno zakonodajno podlago za državljane tretjih držav v primerjavi s državljani EU. Zato prosim, da se dejansko prizadevamo za sprejem tega besedila in ko bo to sprejeto, bo potem za državljane tretjih držav veljala uredba 883, kot je povedala gospa Lambert. Vključili smo predloge sprememb Evropskega parlamenta. ko gre za to, da Združeno kraljestvo ne bo izvalo te nove uredbe, bi povedal nekaj, kar je sicer moje osebno stališče. Tudi glede upravnih postopkov bo zelo težko, da bo ena država izvala eno uredbo, druge države pa druge. To je jasno že iz upravnega administrativnega stališča. Mislim, da bo stvar precej kočljiva in zato mislim, da bo treba na koncu vendarle približati eh, izvajanje Združenega kraljestva in pa drugih držav. Hvala. Hvala lepa. Bi predstavnik komisije kaj povedal? Merci, madame la président. Hvala lepa, gospa predsednica. V sporočilu za Evropski parlament je komisija podprla kompromis, ki je bil dosežen v svetu. skupno stališče odraža vse dejavnike, ki so bili v začetnem stališču komisije. Prav tako sta vključena tudi dva predloga sprememb iz eh, stališča parlamenta o prvem branju. Prav tako pa je tukaj še več ponastavitev za bolj enostavno branje nekaterih določb. Nova uredba za koordinacijo velja za državljane EU in to pomeni, da je nujno, da enaki predpisi veljajo tudi za državljane tretjih držav. Hvala lepa. Zarkas. Sí, señora presidenta, con mucha brevedad para es... Hvala lepa. Zelo kratek bom. Mislim, da je treba povedati to, da se Evropski parlament mora zahvaliti delu španskega predsedstva, pa tudi belgijskega predsedstva obe predsedstvi sta si zelo prizadevali za to, da bi ta uredba veljala za državljane tretjih držav čim prej, kajti trenutno so bili ti državljani diskriminirani in kot poročevalci v senci za socialiste bi vam vsem in pa gospe Lambert povedal tole. Predlogi sprememb parlamenta so bili v svetu sprejeti, tudi komisija se s tem strinja. In čim prej, ko bo poročilo pripravljeno, tem prej bomo rekli da, tako bomo lahko dali to zeleno luč. In seveda bolje preko slej, ker ti moram reči, da od 1. maja je že preteklo veliko časa, to je kar dolga vrzel. Kdo želi kaj povedati? Gospa Rojten. Ik ben, uh, ehm, ben de, degene die deze amendement heeft ingediend. En... Hvala. Sama sem uložila ta predlog spremembe. Nekaj me zanima. V novi zakonodaji po celi Evropi torej ne bo izjem odstopanka za dva posebna primera. In če to lahko dejansko dosežemo, potem mislim, da je problem rešen. Très bien. Madame Lambert. Gospa Lambert. Da odgovorim na vprašanje gospodina Roten. Ja, ni izjem, ni prilog. Resolucija parlamenta je bila poštevana v celoti in parlament je glasoval za stanje brez izjem. To je trenutno stanje. Sveda se bom še posvetovala s pročevalci v senci, v zvezi s tem še preden eh, sploh glasujemo odbor, ampak tako mm, stvari trenutno razumem. V redu. Bomo končali s to točko na dnevnem redu. Bomo začeli z glasovanjem. najprej četrta točka, stališče parlamenta. O predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil svet, vsi oddelki. kot že rečeno. Četrta točka. Proračun za leto 2011. To velja za oddelke, ki so v pristojnosti našega odbora. Najprej imam predlogi sprememb glede znesko. Vrstica nič 4, nič 1, nič 1, proračunska vrstica. Imamo prvi predlog spremembe 6301. Gospod Bastos, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Imate vsi kartice?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 vzdržani, zavrnjeno. Šest, tri, tri, tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glede 6333. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje končano. 15 za. 21 proti, nisem sprejeta. 6302, gospod Bastos, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrneno. 6334, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrneno. toliko, da veste, to pomeni, da nismo glasovali za uspostitev te proračunskih vrstic, zato bo ostalo stališče sveta tako, kot je, z vsemi rezi, ki jih je izglasoval svet. EPP ni želel tega in tudi sama ne. Zato bo proračun tak, kot je, tak, kot ga je izglasoval svet. skupine so se v glavne strinjale, da sicer povečamo določene obveznosti, ki jih je vzpostavil svet, ampak mi smo se očitno odločili, da bo znesek tak, kot je to odločil svet. Te vrstice se ne bodo spreminjale, samo toliko, da veste, če bo da prišlo do kakšnih težav. 6, 3, 3, 5 gre za to, da bi vzpostavili začetno stališče komisije za proti sprejeto. 6336 z istim razlogom, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6303, skrep Bastos, oziroma še glede prejšnjega moramo preveriti, 6336, glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje končano. 20 za, 16 proti, sprejeto. 6-3-3, Rusli Bastos, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili. Ste si glasovali? glasovanje končano. 18 za 19 proti, ni sprejeto. 6, 3, nič, 4, Bastos, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 6, 3, 3, 7. Tudi tukaj ne bi ponovno prišli do začetnega besedila komisije, oziroma ta je brezpredmeten, ker smo prej sprejeli 634. Sedaj pa 6338, začetna vrstica, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 6305, gospod Figoredo, o Evropskem socialnem skladu, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 6307 v Beredo. Za, proti, vzdržani, zavrneno. 6306 Bastos. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 6339 brezpredmeten in 6308 enako. Zdaj tukaj glasujemo, kdo je za to, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa komentar, ki se na to navezuje, da je za proti vzdržanje sprejeto. 6-3-4 niče brez predmeta, sedaj pa 6-3 nič 9. To je za proti vzdržanje sprejeto. Obrazložitev, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. zdaj pa informiranje uh, delavcev 6.3.1.1. Figurejdo, kdo je za, proti, držanje, zavrneno. 6.3.1. Nič, počavak je brez, za, proti, vzdržanje, sprejeto. 6.3.1.2. Pročevalke, kdo je za, proti, bomo preverili. 6, 3, 1, 2, preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 20, 19 proti, sprejeto. Še obrazložitev, kdo je za, proti, zdržanje enako kot prej, enako večina. Prehajamo na amendma 6342, ta je brezpredmeten in zato gremo naprej na amendma 6313, gospod Bastos, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ost ta dva amadmaja sta brezpredmetna in prehajamo na amadma 6.3.4.4. Gre za ponovno vzpostavitev prvotnega stališča komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 6.3.4.5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na amadma 6.3.1.5. Gre za pilotni projekt o ukrepih na področju zagotavljanja zaposlovanja za. Gre za dogovor med koordinatorji, mimo grede, torej kdo je za. Proti? Preverimo, prosim. Konec glasovanja, 22 za, 16 proti. Sprejeto. 6317, tudi tu gre za projekt s podporo koordinatorjev. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto z enako večino. 6317 tudi tukaj gre za pilotni projekt s podporo koordinatorjev za proti vzdržani sprejeto z enako večino. Prehajamo na mandma 6.3.1.8. Zopet pilotni projekt. Prvo delo mesto Evres, kdo je za? Proti še enkrat za, proti, zdržani sprejeto. Glesujemo v komentarju za, proti, zdržani sprejeto. Prehajamo na amadma 632 nič, gospa Figuredo, kdo je za, proti, zdržani zavrneno. 6319, gospe Bastos, za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, številke smo zavrnili, ampak vendarle glasujemo še v komentarju. Amendoa 6321, kaj ti gre za isti predmet kot proračunski amendoa, kaj ti smo ravno kar glasovali. Glasujemo torej v komentarju k amendoa 6321, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na vrstico v zvezi s socialno zaščito in vključevanjem. Amendoa 6322, gospe Figerejdo, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 6347, poročevalke, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tudi tokrat eh, glasujemo o komentarju, gre za madma 6323, za, proti, vzdržani. Tudi komentar je sprejet. Prehajamo na vrstico o delovnih pogojih. Amandma 6325, gospe Figredo, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 6348, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Tudi tu imamo komentar v treh delih. Predlagam, da glasujemo kar vseh treh krati. Kdo torej za amandma 6324? Proti, vzdržani. Sprejeto. Proračunska vrstica za program Progres. Tu imamo amandma 6326, gospod Figaredo, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 6327, poročevalke, kdo je za? proti vzdržanje sprejeto. In še komentar 6327 za proti vzdržanje sprejeto. E, enako smet spoloma, amandma gospe Figredo, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. Podpora implementacije ukrepov 6349, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Evropska fundacija za izboljšanje delnih in eh, delnih pogojev 6350 za proti vzdržanje sprejeto. Agencija za varnost in zdravje pri delu 6351 za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 6352 za pretekle programe, kdo je za proti vzdržanje sprejeto pilotni projekt za spodbujanje prehoda iz negotovih delnih mest v gotova delna mesta, to je za, proti, držani sprejeto. Evropsko leto boja proti revščini socialni izključnosti 6353 za, proti vzdržani sprejeto. Pilotni projekt za avtizem, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 6331, gospe Nadje Hirš. Gre zopet za pilotni projekt, tokrat o zgodnjem opuščanju šolanja za proti vzdržani. Zavrnjeno. To pomeni, da o komentarju ne glasujemo. Naslednja je proračunska vrstica o zdravju in varnosti pri delu za starejše delavce. Amandma 6332, gospe poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto še komentar k temu odmaju za proti vzdržani sprejeto. Naslednja vrstica, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, amandma 6357 za proti vzdržani sprejeto. 6354 o kadrovskih virih za razvoj za proti vzdržani sprejeto proti sprejeto 6355 Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja za proti vzdržanje sprejeto in 6356 subvencija za Evropsko fundacijo za usposabljanje za proti vzdržanje tudi to je sprejeto. S tem smo zaključili z zneski in pa tudi s pripombami. Glasujemo samo še o predlogu mnenja. Prvi odstavek, amandma 3 za, proti vzdržani sprejeto. Po odstavku 1, amandma številka 4 za, proti vzdržani sprejeto. Odstavek 5. Skupina Evropske ljudske stranke prosi za opisovanje po delih in kot poročevalka naj pojasnim morda, kakšen je namen tega drugega dela tega amandmaja, kajti v tem drugem delu naj bi dodali nek prvi korak v smeri proračunske normalizacije tega sklada. Kaj torej to, da bi imeli ločeno proračunsko vrstico za Evropski sklad za prilagoditev globalizacije in to je točno to, kar smo tudi izglasovali, izglasovali eh, prejle. Prav tako pa je to v duhu poročila gospoda Portasa, kateremu je naš odbor podal mnenje v obliki mnenja gospe Mora. In tudi tam smo se zauzemali za to poseben element proračuna. Samo toliko, da vas upozorim na vsebino tega amandmaja. Glasujemo torej o prvem delu. Podarja pomen do trg dela. Kdo je za prvi del? Za proti vzdržanje sprejeto. Drugi del, torej kar je prvi korak k standardizaciji proračuna tega sklada, za proti vzdržanje sprejeto. vzdržani. Preverimo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo torej o drugem delu amadmaja 5. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. 17 za 19 proti nič vzdržanih. Ta drugi del je torej zavrnjen. Odstavek 3. Amandma šest, gospod Figredo. In pa ustni amandma poročevalke, ki ga je avtorica amandmaja tudi sprejela. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Amandma šest, torej preverjamo. Glasujte, prosim, ste vsi udali glas. Konec glasovanja. 19 za, 19 proti, zavrnjeno. Odstavek 4, amandma 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 5, amandma 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6, amandma 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. Po odstavku 6, amandma 10, gospe Figredo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani. Preverimo, prosim. Preverimo amadma 10, gospe Figredo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 9 za, 16 proti, 11 zdržanih. Zavrnjeno. Za odstavkom 7 amadma 11 za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 8, amandma 12 za, proti vzdržani sprejeto. Po odstavku 8, amandma 13, gospe Figrero za, proti vzdržani zavrano. Preverimo amandma 13, preverimo amandma 13. konec glasovanja. 20 za, 18 proti, imate prav sprejeto. Po odstavku 9, amendma 14, gospod Hirš, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A, amendma 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. Za uvodno izjavo C, amendma 2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Glasujemo o celotnem besedilu in sicer po imensko glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 za, nič proti, dva vzdržala naše mnenje o proračunu in s tem sprejeto. Prehajamo na točko 5 na dnevnem redu in sicer gre za glasovanje o predlogu pisma, ki je pripravila naša državna skupina za sklad za prilagoditev globalizacije in sicer za zadevo Linak, Danska. Gre torej za prošnjo danske vlade. Glasujemo o tem pismu za proti vzdržani sprejeto. Potem točka šest, zopet zahteva danske vlade, skupina Danfos, uporaba sredstva Evropske strale za pregledanje globalizacije, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. In še prošnja. španske vlade za tekstilno branžo v Galiciji, zopet sklad za pregled digitalne globalizacije. Prvotno pismo, ki smo vam ga posredovali, vsebuje napako, kajti odstavek 3 v izvodni različici bi morali črtati gre pa za to, da bi odstavek 4 ostal takšen, kot je v pismu. Ne spremenjen torej. Torej, v gradivu imate novo, že popravljeno različico tega besedila, če torej ni nikakršnih pripomp oziroma če ni težav, glasujemo o tej različici. Glasujemo torej o različici besedila, kjer v prvem odstavku sprejmemo predlog eh, komisije, v drugem odstavku obravnavamo. Pojem geografske mobilnosti, v tretjem odstavku izražamo interes za okrep podpore za izboljšanje delovnih oziroma življenjskih pogojev, kar pomeni izplačilo zneska 400 evrov, potem pa četrti odstavek, kjer obžalujemo, da polovica izobraževanj, ki so opravljena, predsedujoča prekinja. No, se vsi strinjate, ni težav, prav. Torej, glasujemo o tem pismu s popravki, ki sem jih ravno kar omenila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem smo torej zaključili z glasovanjem in predlagam, da se kar takoj lotimo točke 8 na dnevnem redu. In sicer gre za obravnavo osnutka mnenja. ki ga pripravljamo za odbor IMKO, izdruge za izvajanje direktive o storitvah, številka 26 skozi 123. V odboru IMKO je pristojna gospod Evelyn Gebhardt, v našem odboru pa gospod Žonjuk benem jaz, ki mu tudi takoj predajam besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, gre za ponovno obravnavo direktive v storitvah. V prejšnjem mandatu smo imeli zelo, zelo številne razprave na to temo, no ampak eh, Evropskemu parlamentu je z isto poročevalko, gospod Gebhardt, uspelo pripraviti kompromisni predlog. Stvari so relativno jasne, čeprav številne države še niso imeli dovolj časa, da bi opravile vse obveznosti, ki jih nalaga direktiva o storitvah. Mnenje, ki ga predlagam, je dokaj kratko, kajti pravilo v Evropskem parlamentu je, da v Evropskem parlamentu pripravljamo dokaj dolga mnenja, ampak eh, tukaj imamo zelo kratko mnenje. Notranji trg storitev se mora v polnem miru razviti ob hkratnem ohranjanju evropskega socialnega modela. Upam in upam, da vsi upamo, da bo direktiva o storitvah dejansko imela pozitiven vpliv na ustvarjanje delovnih mest in na izboljšanje samih storitev to je ključna vloga te direktive in tudi tega poročila, da torej preučimo, kako se izvaja direktiva o storitvah in kako bi lahko izboljšali kakovost in pa varnost storitev, ki se izvajajo. Odkar je direktiva o storitvah stopila v veljavo, je bila sprejeta tudi Lizbonska pogodba in eh, zato moramo iz tega naslova paziti na člen 3, 9 in 14 pogodbe, protokol 26, ki pojasnujejo določene stvari v zvezi z direktivo o storitvah. Naj spomnim, direktiva o storitvah pokriva več eh, področji, sicer gre za eh, javne eh, gospodarske službe, zdravstvene storitve, velevi del socialnih storitev. In naj dodam, ker to je pomembno, da ta direktiva ne zadeva pravic delavcev, prav tako pa ne posega v zakonodajo držav članic, kar zadeva socialno varnost. Eden od eh, odstavkov, ki je meni pomemben, je ta, da nam še vedno na ravni Evropske unije manjka direktiva, ki bi dejansko obrazložila, kaj so storitve v splošnem interesu. Eh, katere so tiste, ki so dejansko gospodarske, katere so socialne, kakšne so pravice, kako se to financira, kakšne so pravice posameznih držav, glede na njihovo pojmovanje storitev v splošnem interesu. Točka pet, eh, sistem vse na enem mestu, vse države tega še niso uvedle in to bi bilo vendarle koristno, da obrazložimo, kako je sploh potrebno izvajati to liberalizacijo področja storitev in zato odbor za zaposlovanje, ki ga omenja člen 130 pogodbe o delovanju EU, da pripravi periodično poročilo o delovanju oziroma izvajanju direktive o storitvah na kvalitativni in kvantitativni ravni. Torej, mislim, da tukaj upoštevamo kompromisni duh, tako kot gospa Gebhardt in mislim, da je v interesu nas vseh, da kompromis, ki je bil sprejet pred nekaj leti, kompromis, ki bo privedel do izboljšanja tistega, kar smo imeli v preteklosti in da bo prav tako upošteval tisto, kar je že bilo sprejeto in upamo, da bo to privedlo tudi do dejanskih izboljšav v smislu tega, kar so deležni potrošniki in pa tudi v smislu števila delovnih mest. Hvala, gospod Kristensen. Eh, Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, jaz bi se hotel zahvaliti poročevalcu za njegovo delo. Jaz mislim, da obstaja cela vrsta zadev, o ki jo je treba omeniti tukaj in dal bi nekaj pripomb. V imenu politične skupine socialnih demokratov bomo predložili tudi nekaj eh, predlogov sprememb, zato ker je to zelo delikatna tema. Eh, Mm, tudi v točki 4 se bomo na vsak način vključili, ker tu gre za pojme, ki bi jih bilo potrebno eh, natančno opredeliti. In mi bi se morali pogovarjati tudi z državami članicami, da bi pojasnili, kako se je do zdaj ta direktiva uporabljala. Mm, vse države članice so to direktivo uporabile in pomembno je, da 12 držav ni uporabilo celotnega besedila, temveč samo dele besedila. To nikakor ni sprejemljivo. In tudi za druge države, ki so realizirale celotno besedilo. Torej, države, ki tega niso naredile, bi morale nadoknaditi to in priti na isto raven z državami, ki so udejanile celotno besedilo. Kar zadeva številko pet, bi hotel dodati, da vse države članice bi morale eh, imeti mm, koordinacijo, eh, s katero bi bilo mogoče kontaktirati tudi po elektronski poti. Poleg tega bi potrebovali tudi eh, pe, eh, še bolj natančno poročilo. Tu se strinjam z našim poročevalcem. Torej, potrebno je nekatere zadeve še pojasniti. Vsako leto bi morali dobiti eno poročilo. In vseh 27 držav bi moralo biti zajeti v tem poročilu, e, tako da bomo lahko pri, e, položaje v posameznih državah članicah primerjali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Turnen. Ja, tak for ordet. E, fru formand, jeg taler også dansk, ligesom Ole. Lige... Hvala lepa, gospa predsednica, tako kot Ole bom tudi jaz govorila dansko. Ne povem, da sem tudi jaz to spremljala z velikim zanimanjem, odkar sem poslanka v tem parlamentu, je to ena od najpomembnejših razprav, ki so kdajkoli potekale v tem okviru. Tudi na Danskem smo opravili veliko dela na tem področju. Gre torej za razpravo, ki jo spremljam dolgo časa. Kar pa zadeva moje stališče, seveda je samo izvajanje direktive pomembno in absolutno nujno je, da se to direktivo tudi eh, preveri v smislu njenega izvajanja. Mislim, da je poročevalec opravil eh, odlično delo pri pripravi tega mnenja. Mislim, da so zahteve in sama vsebina uh, ustrezno sestavljene in zato zeleni lahko podpremo ta predlog. Odbor za zaposlovanje in pa odbor IMKO, ki je vsebinsko pristojen za ta odbor, torej ta odbora morata ugotoviti, kakšne bodo posledice tega predloga na zaposlovanje. In mislim, da gre v osnovi za zelo pomembno povezavo z samo realnostjo. Morda ni nujno sama direktiva o storitvah tista, ki je problematična, morda je na Eh, pravni ravni nekaj težav, kar zadeva izvajanje v državah članicah. In uh, vedeti je treba, da gre tudi za problem napotenih delavcev, da gre za problem čezmejnih uh, pogodb po zaposlitvi in tako naprej. In ravno kar zadeva napotene delavce, kar je tesno povezano tudi z vsebino te direktive, tu imamo še kar nekaj problemov, kjer rešitev ni. To je eno. Drugo. Mislim, da tako kot je bilo ravno kar rečeno strani predstavnika skupine socialdemokratov, je potrebno okrepiti, ne vem, ali to piše v točki 5 ali kakorkoli že, gre torej za to, da presvoje vplivov komisije natančno preučimo, ključno z socialnimi posledicami. Vsako leto mora vsaka država članica biti predmet tovrstne Eh, obravnave, da naj izgubimo izpred oči pomena direktive o storitvah. Potem točka 4. Točka 4 povzroča največ težav in eh, tu bo potrebno definirati, kaj so socialne storitve splošnega pomena. Eh, razumem, kaj naj bi to tukaj pomenilo. Prav tako se strinjam, da je kar nekaj nejasnosti na tem področju, ampak vendarle sem zaskrbljena, kajti ko poslušamo to, kar pravi komisar Barnier, naj bi uvedli popolnoma poenoten trg socialnih storitev. To torej pomeni, da naj bi tudi socialo vključili v enoten trg storitev. Treba je torej še videti, kaj dejansko je menil gospod Brnje s to svojo izjavo, ampak gre za področje, ki po mojem mnenju ne bi smelo biti podvrženo uh, konkurenci med državami potem eh, morda bi lahko z ustrezno definicijo zaščitili določena področja pred tovrstno liberalizacijo, prav tako pa seveda naša definicija ne sme biti preosko zastavljena, da države članice ne bodo imele možnosti zaščititi tudi drugih področji na področju socialnih storitev. Tako da o teh vprašanjih mislim, da bo še morala teči razprava, vsekakor pa se je treba izogniti preveliki zmedi. In še ena zadeva, ki me skrbi, treba je vedeti, kaj pripravlja komisija na tem področju. To so torej naše tri pripombe. Uh, skratka, problem napotenih delavcev, to je zelo poseben problem, ki še vedno ne rešen. Potem presoja vplivov strani komisije, ki bo poštevala vse države vsako leto. In kot tretje, treba bo storiti nekaj za to, da zaščitimo socialne storitve. E, to je točka tri. Torej, hvala za to e, mnenje. In še ena zadnja stvar, kot e, članica odbora za notranji trg, naj povem, da je prav tako pomembno, da je to mnenje kar se da robustno zastavljeno. Izkušnje nam reč kažejo, da smo pogosto preveč nejasni glede ekonomskih eh, vidikov in da se morda tudi preveč osredotočamo zgolj na en vidik, treba pa je seveda upoštevati tudi socialni eh, vidik. Še na koncu pa ne še enkrat povem, da se zahvaljujem in čestitem za odlično upravljeno delo. Hvala lepa, gospa Harkin, potem gospod Derosa. Eh, Hvala lepa, predsednica. Najprej bi se rada zvala. Hmm. Počevatu za odlično delo pri tem mnenju. Samo splošna pripomba za začetek. Morda bi bilo lahko delo nekoliko bolj pozitivno glede tega, kaj ti potrebujemo dejansko polno uveljavitev te direktive. 12 držav članic tega ni začelo izvajati v celoti in to je tukaj bistvo. Prav tako je to vezano tudi na trenutno gospodarsko krizo glede druge točke. Strinjam se tukaj je nova pogodba in v luči tega je treba tolmačiti tudi kar nekaj členov. Potem četrta točka, tukaj je govora o tem, kaj je še potrebno um, pojasniti glede razširitve področja uporabe v tej direktivi. Morda bi lahko Jean-Luc povedal, katera so ta področja, morda bi lahko nekoliko bolj natančno slišali, tako da bomo natančno vedeli, kaj ima v mislih in to potem vpliva tudi na preostanek tega odstavka. Nekaj več informacij o tem, kaj tukaj mislite. Prav tako sem si zabeležila kolega iz stranke zelenih, kjer je kolegica govorila o tem, da so nekatere možnosti preveč omejujoče in tukaj moramo natančno, kristalno vedeti, kaj pravimo. Potem peta točka, vse na enem okencu. Imam vprašanje. Najnovejša informacija s tem v zvezi je poročilo iz Sveta za konkurenčnost in to je bilo pred enim letom. Uh, ne vem, kaj se je zgodilo potem, ali so se države začele to izvajati ali ne, ampak mislim pa, da je tukaj bistveno to, da se je potrebno lotiti problemov glede delavske, delavskih pravic in pa zakonodaje, ki velja. Šesta točka. Treba je seveda upoštevati kvantitativni in kvalitativni vidik pri zaposlovanju. Prejšnji teden smo v parlamentu razpravljali o končni uveljavitvi direktive o napotenih delavcih in To smo tudi jasno povedali gospodu Brnjeju. Še enkrat hvala lepa za to mnenje. Splošno zelo podpiram to mnenje, bi pa lahko napravili nekaj manjših sprememb. Hvala. Prosim. Hvala lepa. Ne bi ponavljal tistega, kar je že bilo izrečeno. Z večino tega se strinjam. Ne bi se navezval na to. Direktiva o storitvah je bila številnih vidikov zelo pomembna, pravi menik za parlament. Parlament je tukaj zelo plival na samo naravo notranjega trga, glede na stališče Komisije in sveta. Komisija in svet sta žela vzpostaviti koncept države izvora, parlament pa dejal, ne, to ni prava pot. In na koncu smo na koncu to tudi dosegli tudi zaradi prizadevanja gospe Gepard, ki je pri tem igrala ključno vlogo. To sem želel jasno povedati. Področja, kjer smo izključeni, pa ne samo mi, ampak tudi državljani, um, pravijo, da je to problem področja, kjer ne želijo, da bi socialne dejavnike vodil samo trg, so zelo pomembne stvari. Uh, Prav tukaj gre za samo uveljavitev direktive. Treba je ugotoviti, kako se to izvaja, kajti kot rečeno, 12 držav članic še ni v polni v celoti začelo izvajati te direktive. Torej ne vemo, kako dejansko se zadeva izvaja v praksi. Glede četrte točke. Vem, to je bilo poročilo na lastno pobudo o prihodnosti socialnih storitev v splošnem interesu. Uh, o tem je bilo govora in upam, da bomo tudi do konca tega leta še o tem govorili. Belgijsko predsedstvo je, organizira forum o socialnih storitvah v splošnem interesu konec oktobra. Po mojem mnenju bo to program, ki bo zastavil to, kar bomo počeli v prihodnosti. Zelo pomembno je, da upoštevamo to, da odkar je bila ta direktiva o storitvah sprejeta, smo v vseh državah članicah ratificirali tudi Lizbonsko pogodbo. Počevalec pri tem mnenju je dejal, da je tukaj pomemben tudi 14. člen, ko gre za vzpostavitev pravnih določil za storitve v splošnem interesu, oziroma splošnem gospodarskem interesu še glede četrte točke izvajanja direktive, odmah se pravičujem, ta direktiva jasno določa koncepte, ampak 14. člen pa govori o zakonski ureditvi, regulation, to bi bilo potrebno popraviti. Če bi bila ta regulation sprejeta, potem bi bilo kvalificirano večino. Ampak kakorkoli že ne, na ta način ne bi omejili držav članic, kajti po pogodbi ima država članica zelo jasno vlogo glede tega, da mora zagotavljati storitve v splošnem interesu. Tukaj gre predvsem za to, da zagotovimo nek okvir, ki bo uravnotežil tržne zahteve in pa socialne cilje, kot so zapisani v tretjem členu in pa devetem členu. In pa protokol 26, ter pa tudi v listini o temeljnih pravicah kjer tudi piše, kakšne so pravice glede teh storitev v splošnem interesu. To sem želel jasno povedati, kajti to je zelo pomemben prispevek parlamenta. Glede tega, kar smo dosegli pred nekaj leti, glede storitev. Zakaj smo prišli do te oblike? Zakaj so omenjena ta področja, na katera niso? Prav zato, ker so imeli državljani pomisleke glede socialnih ciljev Evropske unije. In potem smo nekatere stvari osvetlili in tudi zaradi vloge Evropskega parlamenta smo okrepili socialni vedik, ter pa tudi vloge nacionalnih parlamentov. Sedaj je bila sprejeta Lizbonska pohodba in jasno smo povedali v parlamentu, da je potrebno tudi socialno razsežnost pri devetem členu upoštevati glede vseh politik. To je sedaj prineslo drugačen pogled kot pa prej, pred Lizbonsko pogodbo, ko je bila ta direktiva sprejeta. Pa še tole. Omenil bi pobudo z direktivo o storitvah v splošnem interesu. Podal sem ustno vprašanje za septembrsko drugo plenarno zasedanje. Zanima me, kakšno je mnenje komisarja Andorja o projektni skupini na visoki ravni, podobno kot tudi neka druga skupina na visoki ravni za korporativno odgovornost oziroma socialno odgovornost v podjetjih. Treba gotoviti, kako čim bolje uravnotežiti podlog, podlago za socialni trg in pa tudi nekatere pomisleke lokalnih organov ter pa tudi zadrug ter pa državnih agencij, ki zagotavljajo te storitve v splošnem interesu. Treba je upoštevati oboje, ekonomske in neekonomske vidike, ter pa tudi socialne storitve. Ali lahko najdemo mehanizem, kjer bo proaktivno poskušal uravnotežiti te stvari in razrešiti konflikte med enim in drugim? Morda bi bilo dobro, če bi lahko um, tudi za naslednji teden to vrstili na dnevni red, bi bil zelo hvaležen, um, lahko tudi pošlje kakšno kopijo tistega vprašanja, ki sem ga preomenil. Hvala lepa, gospa Figoredo, potem pa gospa Lajslo Veska, gospa Figoredo. Eh, em relação a esta questão eh, eu queria dizer que não sei Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V zvezi s to temo bi hotela povedati naslednje. Ne vem, ali je ta dejstvo, da se ne izvaja e, ta direktiva negativno, jaz mislim, to je lahko tudi pozitivno, ker na ta način bi mogoče e, v državah bili še večji problemi in liberalizacija na teh področjih v skladu z direktivo pa bi pripeljala lahko do tega, da bi bilo še več brezposelnosti. Zaradi tega dvomim, Če se govori, da je položaj takšen zaradi ne izvedbe te direktive. Seveda, mogoče to delno drži in tudi jaz vem, da je potrebno bolje nadzirati eh, in preverjati, kateri razlogi so pripeljali do tega, da te države eh, direktive niso udejanile. Eh, potrebno je pogledati, kako bi se lahko to direktivo izvajali. Jaz mislim, da obstajajo tu tudi velike razlike med posameznimi državami članicama. Seveda, odvisno od tega, kakšna je gospodarska oziroma socialna situacija v teh državah. Menim, da posledice v nekaterih državah bi lahko bile zelo negativne, v drugih E, pa e, so bolj negativne kot pozitivne. Po upoštevati je potrebno tudi, kar je bilo povedano pri glasovanju v Štrasburgu. Jaz se pridružujem pomislekom, ki smo jih tukaj slišali, obstajajo nekatere problematične točke, kot naprimer, kadar gre za obmejna območja, tu je treba zadeve pojasniti in seveda videti tudi, kakšni problemi so s tem povezani. E, seveda tu moram reči, da se strinjam z dvomi, ki jih ima poročevalec. Ob koncu bi hotela povedati, da bi bilo zelo pomembno narediti eno študijo, oziroma predvideti spremljajoče ukrepe, tako da bi lahko na novo formulirali naše mnenje eh, k tej direktivi, tudi glede eh, posledic, ki z tega sledijo, gospod Jaslovska. Hvala lepa, gospod predsednica, kar zadeva to poročilo o izvajanju direktive o stvaritvah, pogosto govorimo o kvantitativnem in kvalitativnem vplivu te direktive na zaposlovanje. Če bomo dejansko upravili takšno oceno, takšno presojo, potem predlagam, da to opravimo na podlagi enotnih, vnaprej je znanih kriterijih, da bomo vključevali tudi eksante ocene in eh, predvsem z vedika, o katerem je ravno kar govoril kolega, namreč je bila situacija, tako socialna kot gospodarska, popolnoma drugačna v času, ko smo se pripravljali na izvajanje te direktive v primerjavi s časom eh, zdaj, ko se ta direktiva izvaja. Druga zadeva pa je bolj organizacijske narave. Namreč mi že imamo v našem odboru uh, rok 23. septembra za vložitev amandmajo. 29. septembra bo v odboru IMKO potekala delavnica, na kateri bodo predstavili analize, analize o izvajanju direktivo, direktive oprostite, v državah članicah gre za delavnico, ki jo pripravlja neodvisno podjetje. In odbor IMKO v svoji izjavi seveda bo v veliki meri no, utemeljila svoje stališče na tej delavnici in zato predlagam, da morda tudi mi premaknemo rok za vložitev amandmaja za nekaj dni. Hvala lepa, da ste to povedali. Sama bi dodala tri stvari. Najprej hvala lepa pročevalcu za delo. Vemo, če si pročevalec za določeno mnenje, seveda imaš določene molitve. Stvar je zelo kompleksna, besedilo je zelo kompleksno. Včasih je težko pripraviti mnenje. No, ampak najprej prva točka tukaj analiza učinkov te direktive na stvaranje novih delovnih mest. To je treba tukaj gledati ločno. Mislim, da ne moremo ustvarjati novih delovnih mest kar tako, brez kakršnekoli pogojev. Ko se ustvarja nova delovna mesta v Evropi, je pri tem treba seveda spoštovati tudi pogoje mednarodne organizacije za delo. To mora biti trajnostna delovna mesta pri pogajanju o direktivi se veliko govorilo o socialnem dumpingu in pa o ustvarjanju negotovih delovnih mest. To je treba upoštevati. Treba upoštevati tudi druga besedila. Tudi tukaj. Zato mislim, da je treba dodati tudi to, kakšni so pogoji v skladu z ILO, da dodamo še ta koncept trajnih delovnih mest. Pozitivni vidik ustvarjanja novih delovnih mest je seveda povezan z določenimi pogoji, del teh določa sama direktiva. Potem pa je tukaj še drugi del. To pa je odvisno od eh, pogojev, ki se uveljavljajo v državi članici. Ravno, če pručujemo posamezne pogoje v državi članici, vidimo, kakšne so trenutno razmere. Pa še tole. V tem mnenju bi morali omeniti tudi to, da se ponovno odpira pogajanja o direktivi o napotenih delavcih kajti to se seveda navezuje na usklajeno izvajanje te direktive. Oboje povezano, mislim, da se tukaj strinjamo. To so moje predlogi. Bi še kdo kaj povedal s tem v zvezi? Očitno ne. Gospa Matan Prat, generalna direkcija Markt v imenu komisije. Bi kaj povedali? Merci beaucoup, la Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se vam rada zahvalila, da se nam dali priložnost, da se pregovorimo. Hvala lepa tudi pročevalcu za ta osnutek mnenja. Komisija Meni, da je zelo pomembno, da lahko računamo na podporo parlamenta in še posebno tega odbora, tako da lahko okrepimo pritisk na države članice, da bodo dejansko v celoti uveljavile direktivo o storitvah. Vemo, to so bila zelo zapletena pogajanja. Sedaj je pred nami rezultat, ki je pravni inštrument, ki, če bo pravilno uveljavljen v državah članicah, mora koristiti MSP-jem in novim delovnim mestom in to, kot vemo, si potrebujemo. Veste, kakšne so številke? Storitve je sestala 75 odstotkov BDP-ja v Evropski uniji, prav tako to pomeni 70 odstotkov vseh delovnih mest. V zadnjih letih je trend tak, da je sektor storitev tisti, ki neto ustvarjena nova delovna mesta v Evropi. Sektor storitev je gotovo, poleg gradbeništva, sektor, ki je gotovo v nekoliko boljšem položaju v sedajšnji gospodarski krizi. Če upoštevate vse to, vidite, kako zelo pomembno je, da moramo nujno izkoristiti polni potencial te direktive o storitvah. Kot rečeno, to je v korist MSP-ov in tudi v korist državljanov, ki dobivajo te storitev oziroma delajo v tem sektoru storitev. Številni ste izrazili pomisleke glede izvajanja te direktive v državah. To je povedal poročevalec, pa tudi gospod Kristesen, Harkin pa Baroza. Vsi ste to menili. Ne povem, kakšno je trenutno stanje pri izvajanju. To izvajanje se je v zadnjem času predvsej izboljšalo v veliki meri, deloma tudi zato, ker je komisija krepila pritisk na države članice, tudi svet za konkurenčnost in pa Evropski svet sta to jasno povedala, tudi Evropski parlament pritiska na države članice, da to polno izvajajo. prej ste omenili, da 12 držav članic še ni v celoti uveljavilo te direktive. Mislim, da ta številka ne velja več. Ta dokument je kompleksen, svežen, veliko stvari je treba uveljaviti, ampak naj povem, kako smo trenutno pri glavnih stvarih. Države članice so morale izvajati horizontalno zakonodajo, zato da se zagotovi okvir za to direktivo. Razen, če se odločijo, da bodo to storili pri vsakem posameznem zakonu. Pri tem je 25 držav že dokončno zaključilo to delo, samo dve državi še niste sprejeli zakonodaje. 24, ne 25, se opravičujem, pravi govornica. Še tri države morajo to dokončati. kaj pa spremembe, ki jih je treba uvesti, ne glede samo horizontalne zakonodaje, ampak tudi glede odpravljanja ovir v trenutni zakonodaji. Pa ne rečem, da je v 21 državah delo že zaključeno. 21 od 27. Treba poštevati, da je vse to za države članice pomenilo veliko dela. Morali so spremeniti več kot 100 zakonodajnih aktov, Države članice so nekoliko pozne pri izvajanju, ampak vendarle moramo biti jasni. Če bomo še krepili pritisk na njih, potem mislim, da bo na koncu prišlo, prišli do zelo dobrih rezultata pri izvajanju. Enako velja tudi za enotno kontaktno točko. To je zelo ambiciozen projekt za vse države članice. Te kontaktne točke so e-vladni centri, elektronski vladni centri, kjer bodo državljani lahko dobili vse informacije, prav tako pa bodo upravili tudi vse formalnosti v 22 državah so te enotne točke že vzpostavljene. Sveda komisija ne more reči, vse je že v redu. Še vedno je treba pritiskati na države, da dejansko dokončno uresničijo to in tudi izboljšajo, kar so že storili. Tukaj lahko računamo na vašo podporo. Mislim pa, da je zelo pomembno to, da imajo države tukaj veliko dela. Pa še tole naj omenim pri izvajanju. Države članice niso veliko razpravljale o področju uporabe. Vse skupaj je bilo praktično, pragmatično obravnavano. Države članice in nacionalne parlamenti so o tem razpravljali in niso se veliko pritoževali glede področja uporabe te direktive. Potem pa še dve točki, ki sta omenjeni v poročilu vprašavca. Najprej glede enotne kontaktne točke in pa glede razširitev informacij v zvezi z drugimi temami. Komisija se strinja s tem stališčem poročevalca tudi države članice. Ko bodo ta enotna okenca vzpostavljena, se potem lahko odločimo, ali bo to obvezujoče ali ne. Države članice bodo poskušale olajšati pridobivanje informacij za MSP-je, zato da se ustvarja nova delovna mesta in podjetja. Če to želimo, potem seveda moramo dobiti ustrezne informacije. Mislim, da države članice ne bodo kar rekle, ne, tega pa ne bomo storili. Naj dam jasen primer. V direktivi stojitev ni govora o davku, davkih. In če želi podjetje začeti delovati, potem mora dobiti DDV številko. In mislim, da tukaj bo predvsej jasno, da bodo države članice želele imeti to enotno okence. Mislim, da če bomo imeli več informacij, bo to bolje za vse, tudi države. Kaj pa učinek na zaposlovanje? kakovostna delovna mesta, kot ste povedali. Kakšen je vpliv te direktive na to? To je zelo pomembno vprašanje. Kaj pa moramo pri tem nujno vedeti? Treba je dati nekaj časa, zato da se uveljavijo strukturne spremembe v državah članicah. Ponavadi se to odrazi v zakonodaji. Seveda pa traja nekaj časa, preden se to preoblikuje in izrazi v praksi. Najprej treba spremeniti pravila, potem pa tudi miselnost ljudi, miselnost podjetij. In vse to traja nekaj časa. To je treba upoštevati. Ne moramo pričakovati zelo hitrih sprememb. Eno je teorija, ampak um, potem pa je treba pustiti še nekaj časa, preden se stvar spravi v prakso službe komisije so pripravljene na to, da vam damo čim več informacij o tem, kakšno je trenutno stanje glede izvanja. Objavljamo tudi podatke, tudi za svet za konkurenčnost. Tudi do konca tega leta bomo objavili še dodatne posodobljene podatke. Če pa morda do takrat potrebujete kakšne druge informacije o določenih temah, o določenih državah, eh, kar povejte in bomo to z veseljem sporočili. Hvala. Hvala lepa. Gospa Harkin. Hvala lepa, bom zelo kratka. Gospa predsednica, poslušala sem mnenje predstavnice komisije. Govorila je o tem, da je v 24 državah zakonodaja že uresničena mi smo dejali, da v 12. to še ni dokončno zblokovano, ampak gledajte, prej sem brala dokument iz eh, Sveta za konkurenčnost iz leta 2009 in tam sem dobila to informacijo. Jasno, potrebujemo čim bolj posodobljene podatke, ti morajo biti na voljo odboru. Ne vem točno, kakšna je časovnica, ampak v tem kontekstu mislim, da bi lahko podprla zahtevo tukaj kolegov glede mm, zaslišanja konca tega meseca. Želimo dobiti čim bolj nove informacije o tej direktivi. Podpiram tisto, kar so prej predlagali kolegi. Gospod um, poročevalec. Ste me poklicali, kaj ne? Ja, nisem slišal. V redu. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste spregovorili gospa predsednica, kot se spomnite. Ta direktiva o storitvah zajema številne posebne pravice, številna poročila na lastno pobudo so bila prav tako objavljena v parlamentu, odkar je začela veljati direktiva o storitvah. Sam nisem slišal kakšnih večjih protislovi in pa razlik med govorniki. Pripravljen sem na sodelovanje z vami, zelo konkretno sodelovanje. Je pa treba vedeti, da odbor ne more delati na mesto gospe Gebhardt. Ne moramo početi vsega. Bomo počeli tisto, kar nam pač omogočeno. Sveda sem slišal, kaj pravi predstavnica komisije. Pravi, da na Evropski parlament pomaga komisiji, sam pa prosim komisijo, da nam ona pomaga. Parlament in različne skupine v parlamentu vse skozi želijo, da se čim več stori glede četrte točke. Sam sem seveda tudi pripravljen pomagati komisiji, če bo tudi ona pripravljena pomagati nam pri tem. Razumem komisija se je pogovarjala s predsednikom države in vlad. Ampak pravite, da tukaj ni bilo veliko težav. Ampak gledajte, sam sem poslanec in vidim, da. Tukaj veliko podjetij sprašujem, ali bodo vključena v te direktive o storitvah ali ne. Enako velja tudi za nekatera podjetja zdravstvenega pa socialnega področja. Skratka, to je treba pojasniti, gospa predsednica. Sveda. Uh, v prvo točko lahko še nekaj dodamo. Ne gre za to, da bi ustvarili kakršnakoli delovna mesta, to mora biti trajnostna, trajna delovna mesta, gotova, dostojna delovna mesta. S tem se seveda strinjam. Je pa res, da še nismo v fazi predlogo spremembe, gospa Figoredo, je sicer odšla, ampak vendarle strinjam se prišlo je do zamud v državah članicah, škoda, ampak ne strinjam pa se s tistim, kar je prepovedala. Mislim, da te zamude ni prišlo zaradi socialnega pritiska, do zamude je prišlo zaradi kompleksnosti države članice. Težko izvajajo se te različne določbe, ampak kot je povedala predstavnica komisije, v zadnjem času po tem poročilu se je stvar izboljšala. Gospa Tirun Nenen glede napotenih delavcev. To je druga direktiva, je pa res, da se navezuje na direktivo o storitvah. To so mm, različna področja. Se pa seveda navezujejo in približujejo. Govorili ste o zmedi. Seveda, to je problem te direktive o storitvah. Kaj pomeni storitev v splošnem negospodarskem interesu? Vem, kaj ste povedali, gospod Rosat. Treba je natančno pojasniti to, kako socialna gospodarstva, zadruge se lahko vključijo v sistem. Jasno pa je treba poštevati tudi sistem konkurence, trga. Stvari so kompleksne, to je res. Treba je ugotoviti, kako to izboljšati, kako opredeliti to, da obstaja tržno gospodarstvo in pa tudi to, kar v Evropi imenujemo socialno tržno gospodarstvo to seveda obstaja skupaj, to mora poštevati, kot je povedala komisija. Tukaj v, so se storitve v gospodarski krizi vendarle kar dobro obnesle. Ampak gledajte, ravno v gospodarski krizi ta sektor ni bil tako zelo prizadet kot pa nekateri drugi sektori. Sveda ne moremo odgovoriti na vprašanje vseh, ampak kakorkoli že um, pripravljam sem sodelovati z vsemi v tem odboru, tako kot v zadnjem mandatu. Lahko pomagamo gospe Gepard za to, da bo prišla do čim boljšega kompromisa tudi pri tej direktivi o storitvah. Upam, da bo to potem izboljšalo ne, možnosti za vse, za nova delovna mesta in pa za gospodarstvo v Evropski uniji. Euh, Hvala lepa, gospod pročevalec. Sedaj pa še časovnica za pročitev tega mnenja. To se navezuje na glasovanje v IMKU, da bo 30. novembra glasoval o svojem mnenju. Tukaj pa bomo zato glasovali 8. ali pa 9. novembra zato je časovnica taka. 23. septembra do 12. rok za vložitev predlogov sprememb, pročitev predlogov sprememb 25. oziroma 26. oktober in glasovanje 8. ali 9. novembra. Euh, bomo končali s to točko na dnevnem redu. Zdaj pa deseta točka. Zelena knjiga ustreznih, trajnostnih pokojninskih sistemov v Evropi. Skupina EPP. Upam, da bo poročevalka pri tej temi tukaj. J'aurais voulu lui donner la parole en premier, mais... Želela sem njej najprej dati besedo, ampak da je to doporočeval, ker ni, bi kar takoj dala besedo gospodu Fischerju, ki je tu v imenu komisije in nam bo predstavil to zeleno knjigo, potem pa bo spregovoril tudi predstavnik OECD, gospod Fischer. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hotel bi se zahvaliti, da ste mi dali možnost, da odbor seznanim z to zeleno knjigo. Gre za dokument, ki je za komisijo pomemben in mi upamo, da bomo s tem dokumentom sprožili široko razpravo o prihodnosti zavarovanja ljudi v starejši dobi. Nadaljeval bom v angleščini, ker sem si zapisal vse skupaj v angleščini, bom pa na vprašanje odgovoril tudi v drugih jezikih. Najprej naj morda spomnim na nagovor predsednika Evropske komisije pred Evropskim parlamentom. Gre namreč za nagovor o stanju unije pred nekaj dnevi, kjer izpostavil pomen pokojninske politike za komisijo. Predsednik je tudi najavil, da naj bi leta 2011, torej na programu dela komisije za leta 2011, vključili tudi kar nekaj konkretnejših predlogov za ustreznost, vzdržnost in varnost evropske pokojninske eh, eh scheme, kot veste, je v septembra lani predsednik komisije tudi povdaril pomen pokojninske politike in ne nazadnje tudi na zahtevo poslancov v Evropskem parlamentu. Ta zrena knjiga je korak v smeri razvoja teh bolj operativnih predlogov o tem, kako bi evropski pokojnički sistemi postali bolj ustrezni, vzdržni in varni. Z tega vidika je zelena knjiga korak v tej smeri, ni pa še nek dokončen dokument, ki ne bi vključeval predloge politik, temveč zgolj izpostavlja pereče vprašanja. Drugo, kar menim, da je predsednik želel, da storimo s tem dokumentom, je, da najdemo način obravnave pokojnin v Evropski uniji. Vsak ima nek eh, svoj vrtiček, ki ga obdeluje z pokojninskega vidika, vsakdo ima neke svoje odgovornosti in pristojnosti. To, kar pa nam je manjkalo do neke mere do sedaj, da bi obravnavali pokojnino kot pokojnino, pokojnino kot obljubo, ki jo država da državljanom, in potem gre za izpolnjevanje te eh, obljube in zagotavljanje vseh pogojev, ki omogočajo izvajanje eh, te obljube. In ta dokument upamo, da uspešno ubira nek bolj holističen pristop. Nihče ne ve točno, kaj ne bi pomenilo holistično na tem področju, ampak recimo vsaj nek eh, celokupen pristop, ki obravnava različne inštrumente EU, ki so nam na voljo eh, z tega celostnega vedika ustreznosti, vzdržnosti in varnosti. Iz tega razloga je predsednik našega komisarja Andorja eh, prosil za pripravo te zelene knjige skupaj z gospodom Brnijem in gospodom Rejnom. Sveda je še nekaj drugih komisarjev, ki so pristojni za določena področja pokojnin, ampak ti trije so ključni oblikovalci politik na teh področjih. Imamo pa skupino komisarjev za področje pokojnin, kjer sodelujo vsi komisarji, ki imajo kakšno pristojnost na področju pokojnin. Upamo torej, da nam je uspelo pripraviti ta holističen pristop, zato bi zdaj nakratko šel skozi dokument in izpostavil ključna vprašanja. Najprej v prvem delu obravnavamo samo ozadje in okolje, v katerem delujejo pokojninski sistemi in ključne izzive, s katerimi se soočajo. Najprej je tu sama zgodovina. In skozi zgodovino so naši sistemi upokojevanja šli skozi obdobje, v katerem se je pričakovana doba nekoga, ki je bil star 60-65 let, povišala. Povprečna starost zapuščanja trga dela ali pa dejanske upokojitve, ne govorim o, o zakonski upokojitveni starosti, ampak o dejanskem, o dejanski zapustitvi trga dela, tu je prišlo do približno 8-letnega povečanja tega obdobja. Pričakovana življenjska doba se je podaljšala za približnih 4 do 5 let v tem obdobju in enako se je tudi eh, zmanjšalo oziroma skrajšala upokojitvena starost. Skratka, To je eden od pritiskov na pokojninski sistem. Drug pomemben pritisk, ki se izvaja na pokojninski sistem, je eh, seveda demografski pritisk. Parlament mislim, da dobro pozna to temo, kar nekaj poročil ste imeli na to temo. Ključno poročilo, sporočilo pa je, da naj bi od prihodnega leta ali čez dve leti eh, prišlo do tega, odvisno od države članice, da bo naravni prirast kar zadeva Eh, število zaposlenih prišel do no, vrhunca. Potem pa je seveda vprašanje, ali se bo povečalo tudi stopnje participacije na trgu dela, mm, to je vprašanje priseljencev, strategije od 2020, vsekakor pa demografsko vprašanje postaja ključno za pokojninske sisteme. No in na zadnje je tu še vprašanje finančne gospodarske krize. To je bil nekakšen jutrni alarm, nekakšna budilka za vse nas, kajti dolgo leta smo eh, bili mnenja, da bodo eh, scheme sprotnega vplačevanja tiste, ki bodo ponudile izhod iz težav, v katerih se bodo znašli evropski pokojninski sistemi, ampak finančna kriza je pokazala, da to ni vendar je tako enostavno, kajti te scheme so izpostavljene enakim pritiskom kot uh, pokojninski sistem nasploh, kajti demografski pritiski so enaki, potem pa tukaj še kar nekaj varnostnih vprašanj, ki jih je potrebno obravnavati. Skratka, vsi mislim, da moramo veriti, da po gospodarske krizi so tudi eh, sistemi sprotnega vplačevanja eh, padli, pod, eh, padli v nemilost eh, in na dolgi rok bodo tako eni kot drugi sistemi imeli veliko težav. Sploh, ko gre za sisteme, v katerih sprotni prispevki pokrivajo sprotne izdatke. To torej so tri ključni vidiki, ki smo jih obravnavali v zeleni knjigi. Bi pa rad povdaril eno stvar, še posebej tukaj pred tem odborom. Namreč gre za vprašanje reform. Kar nekaj držav članic je začelo z reformami, katerih namen je zagotavljanje vzdržnega pokojninskega sistema, ampak ugotavljamo, da te reforme niso ostale brez eh, vpliva na same prejemke. In v gradivu imate polno tabel, ilustracij in tako naprej. In reforme so v bistvu privedle do razmer, v katerih za neko dano obdobje uplačevanja v pokojninsko schemo in glede na dano eh, starost prejemki potem upadajo. To ni enako v vseh državah, ampak vendarle je prišlo do pomenega vpliva na element ustreznosti in tudi to je pomemben vidik tega zelene, te zelene knjige, ki obravnava vse tri elemente, torej ustreznost, vzdržnost in varnost. Eh, hkrati. Ključno torej je, mislim, da se strinjate, da ustreznosti in vzdržnosti ne moremo ločiti. To sta dve plati iste medalje. Sistem, ki je ustrezen, a ne vzdržen, ne bo mogel zagotavljati ustreznih pokojnin. E, mislim pa, da je pomembno, da imamo realno sliko o razmeru v državah članicah in tudi z vidika naše obveznosti do, državno, do državljanov. Eh, sistem, ki bo v teoriji absolutno vzdržen, bo pa zagotavljal nizke pokojnine, tudi na dolgi rok dejansko ni vzdržen, kajti eh, pritiski bodo eh, vedno večji. Torej, pomembno je, da imamo že od samega začetka sistem, ki bo zagotavljal tako ustrezne kot vzdržne pokojnine. Torej, tudi prejemkovna plat je pomembna in tudi ta je upoštevana v zeleni knjigi naj zdaj izpostavim 14 vprašanj, ki jih izpostavljamo v zeleni knjigi. Imamo zadnje vprašanje o upravljanju evropskih pokojninskih politik, k temu se bomo vrnili. Drugih oziroma preostalih 13 vprašanj pa lahko obravnavamo v treh skupinah. Prva štiri vprašanja zadevajo strateške vidike pokojninskih politik. To so vprašanja in tu si moramo biti na jasnem vprašanja, ki niso o, v pristojnosti Evropske unije. Številna ta vprašanja so v pristojnosti držav članic. Tako da, ko obravnavamo ta štiri strateška vprašanja, je vedno treba poštevati ne le kakšno politično smeritev naj bi obrali, ampak tudi ali sploh menimo, da Evropska unija lahko koristno k temu kaj prispeva. Eh, nedavno sem bil na konferenci belgijskega predsedstva v Liježu in eh, tukaj vam podam samo primer tega, kar sem slišal tam. To prvo vprašanje, ki zadeva vloge Evropske unije prek zdravljanja ustreznih eh, pokojninskih sistemov, to je bilo kar nekaj razprav v smislu, ali naj morda ne bi imeli nekaj skupnih evropskih, ne ravno standardov, ampak vsaj načel o tem, kaj je ustrezna pokojnina, še posebej, kaj je Mm, minimalna ustrezna pokojnina. To je seveda kompleksno vprašanje, ker sistemi se zelo razlikujejo od države do države, ampak to je samo primer tega, kako hmm, večplastno je to vprašanje. Torej, eno je, kakšno politično usporitev beremo, drugo pa je, kako lahko Evropska unija tukaj sploh poseže. Drugo vprašanje podobno obravnava vprašanje vzdržnosti, tretje vprašanje obravnava vprašanje tega, koliko časa ljudje delajo in koliko bodo predvsem delali v prihodnosti, koliko pa bodo let preživeli v pokoju. Tukaj so eh, zamisli o nekih samodejnih mehanizmih prilagajanja, kar zdeva upokojitveno starost in tako naprej. Potem zopet je vprašanje, kakšna je sploh vloga EU na tem področju. No in potem še to četrto splošno vprašanje je povezava z brezposelnostjo, kajti Tudi komisija se zaveda, da je reforma pokojninske zakonodaje pomembna, saj daje pomembno sporočilo družbi kot celoti, delodajalcem, eh, delojemalcem, ni pa to samo po sebi dovolj. Pokojninsko politiko mora pospremiti tudi ustrezna politika zaposlovanja in eh, tudi nekaj eh, načel, kot je kakovost dela, prilagajanje delnih pogojev. Eh, ljudem, ki delajo eh, dlje, ampak ne bi šel preveč v podrobnosti. Svetka navezava na zaposlovanje je tudi tukaj v četrtem vprašanju. Potem imamo še dve, dve področji, kjer komisija izpostavlja pomembna vprašanja in sicer mobilnost pokojnin. Tu mobilnost obravnavamo z dveh vidikov. Eno je vprašanje mobilnosti pokojninskih skladov. To je seveda eden od načinov, da podpremo tudi mobilnost ljudi. Če, naprimer, imamo pokojninske sisteme, ki so čezmenjo naravnani, eh, potem eh, smo z tega naslova tudi podali nekaj predlogov z političnega vidika. Drugo vprašanje, ki je bolj domače za vaš odbor, pa je, kako zagotavljati, da se pridobljene pokojninske pravice dejansko lahko prenaša. Da, torej, mobilni ljudje seboj lahko mo prenašajo tudi mobilne pokojninske eh, pravice in tukaj upamo, da bomo dobili pomembno pogled tudi v posvetovanju o tem, kako mobilizirati ali vsaj ponovno mobilizirati direktivo o prenosljivosti eh, Eh, pravic, ki je blokirana v svetu. Mm, ja. To je, kot vem, je vprašanje, ki je velikega pomena za vaš odbor, kajti ta odbor in ta parlament je dal kar nekaj jasnih usmeritev o tem, kam naj bi stvar šla, vendar v svetu nismo dosegli kakega velikega napredka. Izpostavljamo torej tudi nekaj vprašanj na tem področju. No in na zadnje imamo še nabor vprašanj o varnosti pokojnin. Tukaj pa mislim, da je vse to v veliki meri predmet izkušenj, ki smo se jih nabrali v kontekstu finančne krize. Ne bi zdaj šel skozi vse podrobnosti, ki so tukaj zajete, bi pa vam vendarle morda podal samo nekaj primerov. Prvo vprašanje oziroma prva zadeva. Imamo zelo različne sisteme, pokojninske sisteme v Evropski Uniji. E, nekateri so regulirani, drugi ne, drugi so le delno regulirani. Vprašanje je torej, ali bi morali imeti bolj, ne bi zdaj rekel ravno harmonizirane, ampak recimo temu bolj sistematično regulirane različne e, oblike zagotavljanja pokojnin na ravni EU. No in v tem kontekstu zelena knjiga tudi spominja na zaveze G20 v tem okviru. Naslednja zadeva je tale. Če pogledamo pokojninske sisteme z vidika običajnega človeka, ki ne razume vseh 50 eh, različnih pokojninskih eh, eh schem, ki so na voljo, In tudi tisti, ki smo ekonomisti, ne razumemo vedno najbolj vseh produktov, ki so na voljo, bi morda potrebovali nekakšen jasnejši sistem upravljanja teh sistemov. In uh, vsi ti produkti so evropski ali potencijalno evropski, tako da je neka vloga za EU. Tukaj v konec koncu mora tudi neko pričakovanje, da Evropa tukaj poseže, sploh glede na razprave, ki smo jih imeli v okviru finančne krize. Potem zelo konkretno vprašanje, ki je tesno povezano s pojavom tako imenovanih eh, schem z vnaprej določenimi prispevki. Tukaj se torej tveganje prenese na posameznika. Mm, vprašanje o ustreznosti, vzdržnosti in varnosti eh, preide na delo jemalca. Mm, v dokladnih sistemih pa je tveganje na ravni delo eh, dajalcev, čeprav ti potem prenehajo plačevati, če je tveganje preveliko. Potem je tukaj vprašanje direktive Solventnost 2, kako naj torej pravila, ki si jih je zadala Evropska unija na področju zavarovanj, veljajo tudi za pokojninske scheme ali da in če da, kako. Mislim, da nihče ne bo rekel, da ni potrebe po solventnostnih pravilih za pokojninske sklade, ampak verjetno tiste, ki so namenjene, tiste pravile, ki so namenjene zavarovalnicam niso najbolj primerna tukaj. Potem zelo specifično, ampak vendarle pomembno vprašanje, ki je zaposlovalo številne izmed vas, je vprašanje, kaj se zgodi, če gre delodajalec v stečaj. Tisti, ki financira schemo. To se ne zgodi ravno vsak dan, ampak če se zgodi, je to velik problem. In to je bil velik problem v letih 2008 in 2009 v nekaterih državah. Kaj se torej zgodi, če. Hmm je delodajalec, ki je jamčil za poklicno pokojnino, eh, če gre ta v stečaj. Kakšne imamo torej tam rešitve? Če torej zaključim z nekaj drugimi vprašanji, ki jih izpostavljamo, ki so morda nekoliko bolj aktualna, tudi to je verjetno bolj vezano na tiste situacije, v katerih je tveganje prenešeno bolj na posameznika. In to je vprašanje, ki se najbolj veže na samo informacijo. Gre torej za to, da se posameznik sooča s celo vrsto pokojninskih schem in načrtov, ki imajo vse skupno to, da je tveganje na strani posameznika. E, ni jamstva države, ni jamstva delodajalca, ampak je leve delež tveganja na ravni Eh, delavca. Torej vprašanje je, ali morda ne bi vendarle imeli nekaj mm, ukrepov, nekaj rešitev, ki bi zagotavljali element varnosti. Ko slišim, to ne obstaja v vseh državah, to je res, obstaja pa v številnih državah. Naj še dodam, da je eno od vprašanj, ki sicer ni zastavljeno kot konkretno vprašanje v tej zelene knjigi, se pa omenja vendarle v zelene knjigi, je, kaj sploh je ta čudna stvar, ki jo pravimo pokojnina. Ali naj torej sprejmemo, da vsemu pravimo pokojnina, kajti zaenkrat idemo tako. Čemorkoli lahko rečemo pokojnina in države članice to celo promovirajo z davčnimi eh, olešavami in tako naprej. Se pravi, ali lahko vsemu rečemo pokojnina, čeprav ne zagotavlja tistega, kar je najbolj tipično za pokojnino, gre za reden zajamčen dohodek do konca življenja. Kaj je pokojnina za nekega poprečnega posameznika? Če ga vprašate, kaj je pokojnina, bo rekel, da ja, to je to, kar dobimo trenutek, ko se upokojim, pa do smrti. In to je neko redno plačilo, ki ga dobivam. Kar nekaj stvari pa se imenuje pokojnina, pa ni pokojnina. Je to dobro ali ne? To so vprašanja, ki se tudi tukaj izpostavljajo in ne, ne dajem nobenega odgovora. Naj zaključim z zadnjim vprašanjem, ki je obravnava vprašanje prihodnjega eh, vodenja upravljanja, vprašanja pokojnin. Eh, tukaj smo zelo odprto zastavili razpravo o tem, za kar so nas tudi kritizirali, ampak morda bi vendarle potrebovali nekakšen organ, neko mesto dialoga, kjer bi obravnavali to vprašanje, kjer bi vsi akteri na področju pokojnin v EU lahko stopili skupaj in vodili. Eh, trajen dialog o pokojninskih vprašanjih. Tukaj so potem seveda vlade, evropske institucije, parlament, svet seveda. Eh, ekonomsko-socialni odbor in vse ostale institucije, ki igrajo tako pomembne vloge, potem socialni partneri in ne pozabimo tudi civilna družba, potrošniške organizacije in ostali. S tem bi zaključil, bi pa samo povedal, da se javno posvetovanje zaključi 15. novembra zavedam se, da je to dokaj dolgo za posvetovanje na ravni EU, prekratek rok za to, da bi parlament podal svoje mnenje, vendar lepa upamo, da bomo prejeli kakšno stališče vašega odbora. Uh, upam, da ne prepozno po koncu tega roka, ampak seveda to je odvisno zgolj od vas. Komisija se bo v delovnem programu za leto 2014-2017 seveda odzvala. Eh, stališče parlamenta za nas pomembno in zato se veselimo že vaših eh, stališč. Hvala lepa. Merci beaucoup. Je propose de donner la parole à... Dobro, predlagam, da dam besedo našemu drugemu gostu, potem pa bomo imeli razpravo z vsemi člani v imenu OECD. Ima besedo gospod. gospod White House. Potem pa bomo imeli razpravo tudi o konkretnih elementih, ki jih predlaga OECD v okviru te razprave. Izvolite, gospod White House. Um, um, Hvala, gospa predsedajoča. Ja, mislim, da sicer lahko definiram pojem holističen ampak mislim, da je gospod Fischer že lepo opisal, kako se pokojninska vprašanja obravnavajo na različnih ravneh tukaj v Bruslju. Je pa to tudi res za mojo izkušnjo v državah po svetu in to velja tudi za druge mednarodne organizacije. Tudi v OECD imamo uh, delovno skupino za zasebne pokojnine, delovno uh, skupino za socialno politiko, kjer obravnavamo pokojninske sisteme v celoti. Tako da vsekakor razumem in podpiram to, da bi našli nek mehanizem, ki bi zagotovil holističen pogled na zadeve, še posebej glede na to, da postajajo te scheme vedno bolj raznolike in da tudi zasebne pokojninske scheme igrajo vedno večjo vlogo. Najprej bi se zahvalil za zelo spodbuden dokument, ki mislim, da nas eh, vede v smer dodatnega razmišljanja in gre, temeli na treh načeljih eh, ustreznosti, vzdržnosti in varnosti. Gospod Fischer je že govoril o tem, kako meni, da sta ustreznost in vzdržnost eh, dve plati iste medalje, ampak eh, jasno je, da če so pokojnine preniske in če imamo zelo razširjeno revščino med ostarilimi, potem imamo zelo pomemben socialni element pokojnin. Če so pokojnine previsoke, Eh, potem bo to tudi zahtevalo določene ukrepe, dlje ko se odlaša z reformo, eh, težja in bolj nadna bo sprememba in ljudje ne bodo uspeli spremeniti svojih odločitev, kar zadeva, kdaj se bodo pokojili, kako bodo vrčevali in tako naprej. Je pa med ustreznostjo in vzdržnostjo vedno nekakšno ravnovesje. bolj vzdržen, ko je nek sistem, manj ustrezne so pokojnine in obratno. Nekaj pomankljivosti je v, v dokumentu, sam se jih ne bom dotikal preveč, ampak prvo vprašanje je, ali naj Evropska unija bolje definira vprašanje ustreznosti pokojnin. Moj odgovor na to je ja. To ne bi pomenilo zelo različne stvari za zelo različne ljudi. Nekateri imajo zelo osko definicijo uh, ustreznosti in pač pravijo, dokler imamo eh, zelo nizko stopnjo revščine med starimi, potem so pokojnine očitno ustrezne. Na drugi ravni imamo ljudi, ki pravijo, ne potrebujemo dohodek, ki bo vsa v neki meri odražal njihov dohodek, ko so še delali, 60 eh, odstotkov, jelo pravi 40 odstotkov, pogledi na to so različni. Uh, eden od pristopov, ki jih obira odbor za reformo pokojnine v Združenem kraljestvu, je bil ta, da smo ljudi dejansko vprašali, kako in kaj. To je dokaj zanimivo. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da ljudje s poprečnimi prihodki pravijo, da bi po upokojitvi želeli imeti približno enako količino denarja, kot ko so delali. Ljudje z nizkimi prihodki so hoteli mnogo več kot 100 odstotkov tega, kar so imeli. Poprečje je bilo približno 140 odstotkov, bogatejši pa so rekli, lah, nam bo že šlo tudi z manj denarja, ko smo upokojeni. Tako da vprašanje ustreznosti mislim, da more biti širše zastavljeno kot zgolj preprečevanje revščine v starosti. Ne sme pa biti to zgolj neka nadomestna stopnja, ki bi veljala eh, enako za vse kategorije prihodkov. Če pogledamo reforme, kar je tudi omenil gospod Fischer, smo dali skupine, eh, države v štiri skupine in obravnavali smo vprašanje, kako obravnavajo individualno, eh, individualne pokojninske pravice. Nekatere države, Avstrija, Nemčija in Portugalska med članicami EU, ampak tudi Japonska in Turčija izven EU, imajo eh, splošne, splošna znižanja, ki veljajo za vse pokojnine, ne glede na to, ali so ljudje služili veliko ali malo tekom aktivne zaposlitve. Prav tako predlagamo kar nekaj ukrepov, zato da se poveča povezava med prihodki in eh, pokojnino. Eh, Mačarska, eh, Poljska, Češka in Slovaška republika torej, so torej države, ki so šle v smer večje povezave med dohodki in pokojninami. Tukaj torej vidimo, da je kar veliko razlik v pojmovanju ustreznosti in da je tudi medgeneracijska solidarnost različno pojmovana. Kar nekaj držav je takšnih, da zmanjšuje prihodke, ampak eh, tiste, ki najmanj zaslužijo, varujejo pred prevelikimi eh, zmanjšanji prihodkov, predvsem skandinavske države. Potem pa so države, ki dejansko so povečale eh, pokojninske prihodke, ampak predvsem za tiste z najmanjšimi prihodki z najmanjšimi prihodki eh, Češka, Združene kraljestva in še nekaj drugih držav. Te države, mislim torej, da so se skušale izogniti temu iskanju ravnovesja med ustreznostjo in vzdržnostjo in so šli v smer bolj redistributivnega sistema in so dali več tistim ljudem, ki so imeli manj, ko so še eh, delali in obratno. Če pogledamo vse države OECD, Eh, države članice EU, Češka, Nizozemska, imata najnižjo stopnjo uh, revščine med ostarelimi, nekoliko niža je še v Kanadi in v Nizozemskem, z manj kot 4 odstotno stopnjo. Ampak to so vse države, ki imajo relativno nizke odhodke za potrebe pokojnin. Na, na Češkem 70 odstotkov, uh, eh, 17 odstotkov, v uh, na Novi Zelandiji, Kanadi nekoliko več, povprečje v EU pa je 9 odstotkov. Tako da je možno imeti vzdržen pokojninski sistem ob ne previsokih odhodkih. Naslednje vprašanje je, kako naj definiramo ustreznost. Uh, ampak mislim, da se moramo vprašati tudi, kako lahko uh, definiramo vzdržnost, kajti to dejansko pomeni različne stvari različnim ljudem in tudi to je dokaj zmozljiv koncept. Prepričan sem, da je neka vloga za tudi izbiro javnosti. Nekatere države, nekatere javnosti bodo želile više pokodine in bodo pripravljene plačevati više prispevke, druge države bodo imeli drugačne, eh, drugačno razmišljanje, tako da tukaj potrebujemo nekakšen razpon. Ampak kot kaže ena od prosojnic v predstavitvi gospoda Fišerja, vidite, da bo zmanjšanje prihodnih pokojnin igralo pomembno vlogo pri zagotavljanju vzdržnosti v prihodnosti in tukaj se bo pojavilo vprašanje ustreznosti. Če pogledamo podatke izpred 30 let, to je dokaj malo časa nazaj v smislu pokojnin, je bila stopnja revščine med ostarelimi zelo visoka in ravno odprava to vrstne revščine je eden največjih dosežkov pokojninskih sistemov v zadnjih 50 letih. Včasih je bilo tako, da če si star, si skoraj da gotovo tudi reven. Zdaj temu ni več tako, obstaja pa tveganje, da se to zgodi ponovno v prihodnje. Veliko razprave v tem dokumentu tudi okrog dvigovanja dejanske upokojitvene starosti. To je po mojem mnenju najmanj boleč način, kako se prilagoditi daljši pričakovani življenjski dobi eh, v primerjavi z večanjem davkov ali pa zmanjševanjem eh, prejemkov. V 19 državah EU, za katere imam podatke, so v 60, 70, 80, 90 pokojnine padale. 29. leta 62,5 za moške in pa 68,5 za ženske. Toliko odstotkov. Potem so se pokojnine sicer nekoliko povišale poprečne pokojnine so 64 za moške in ženske. To pomeni, da se sicer pokojnine povišujo, ampak ne za dosti. To še ne nadomesti učinka daljše pričakovane življenjske dobe. V vsakem primeru bodo moški do leta 2050 eh, dve leti več preživeli v času pokojitve, ženske pa en, eno leto in pol. Poglejmo si posamezne države, za moške lahko rečemo dvig v pripokojitveni danosti na češkem in pa na danskem je tak, da je stvar stabilna do leta 2040, v Združenem kraljestvu do leta 2050, ampak eh, kakorkoli že. V 14 državah pokojnine niso v skladu s pričakovano življenjsko dobo. Uh, Pri ženskah je sicer um, stvar nekoliko boljša, ampak 11 držav še vedno ne bo stabiliziralo situacije za ženske. Nekatere države ne bodo povišale pokojnin, ampak bodo te prejemke samodejno vezale na daljšo pričakovano življenjsko dobo. Na finskem, portugalskem, Italiji in pa v Nemčiji, na švedskem, v slovaškem so bili ti učinki še posebno vidni. Za konec bi rad še enkrat čestital komisiji za odlično pripravljen dokument. Prav tako me zelo zanima, kako se bodo na to odzvali različni akterji pri tem. Upam, da bodo OECD lahko sodelovala pri analizah v prihodnosti s tem v zvezi. Hvala. Um, merci, Hvala lepa za obe predstavitvi, zelo celostni predstavitvi. Sedaj pa najprej dajem besedo pročevalki Omen Reuton. Res je, dnevni red je bil zastavljen nekoliko drugače. Stvar je v tem, da še vedno nismo razrešili spora o pristojnosti med tem odborom in pa odborom ikon. Ampak naj še enkrat spomnim. mi bi morali biti pristojen, pristojni za ta dosje in upam, da bo, ste se vsi zauzeli za to. Gospa, potem pa Raskos Kostec von Rotem. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz moram reči, da zlo, bi bilo zelo pozitivno, če bi bili zdaj v stanju, da to Vprašanje, ki ga komisija eh, obravnava kot socialno vprašanje, eh, razpravljamo tudi v tem odboru. Seveda mi nimamo nič proti, eh, če da svoje mnenje tudi ekonomski odbor. Mi bi bili za to hvaležni in smo pripravljeni tudi z njimi sodelovati. To je prva pripomba. Druga pripomba. Vprašanje pokojnin, to je zelo obsežno vprašanje. In mi bi morali si vzeti dovolj časa, da bi eh, to vprašanje zelo podrobno obdelali, kajti obstajajo zelo velike razlike v Evropi. Hotela bi obljubiti vsem kolegicam in kolegom, da bom, kolikor je v moji moči, skušala z vsemi sodelovati in če ima kdorkoli kakšne konkretne predloge v zvezi s tem vprašanjem, na vsak način naj me o tem obvesti, tako da bom lahko to vključila v svoje delo. Mi kot uh, socialni odbor, bi morali eh, zbrati različne ideje. Jaz kot poročevalka bom eh, pazila na to, da bomo razvili celostno vizijo. Gospa predsedujoča, Eh, pokojnine je potrebno vključiti tudi v eh, proračunsko politiko, torej vse zadeve je potrebno upoštevati. Torej, eh, mi moramo poskrbeti za to, da bodo pokojnine ustrezne, od njih se mora dati živeti. In tu obstaja še eno vprašanje, ki je vedno bolj nujno v današnji družbi. Namreč, da gre ta standard eh, starejših ljudi na račun mlajših. Eh, pomislite samo na Romunsko oziroma Bolgarijo. Tu bo eh, na vsakega delavca prišla dva upokojenca. In seveda je to velik problem. In tisti, ki se bodo upokojili, bodo morali upoštevati na to, da je jasno potreba upoštevati tudi vedno večjo starost eh, ljudi in seveda morajo biti upokojnine eh, tako eh, opredeljene, da bodo vsi imeli nekaj od tega. Kar zadeva eh, proračunsko politiko in tu govorim tudi o monetarni politiki, tu se postavlja mm, najprej vprašanje, ali lahko Evropa tukaj prispeva k pokojninski politiki. Jaz sem prepričan, prepričana, da lahko Evropa dosti prispeva k tej politiki, mi zahtevamo več mobilnosti za evropske državljane. In če nekdo v eni državi študira, v enem drugi državi dela in potem ne samo Eh, ima pravico do državnih pokojnin, tu obstaja direktiva o usklajevanju, temveč mora to veljati tudi za zasebne pokojnine. To se pravi, mi bi morali določiti standarde, ki jih države članice morajo izpolnjevati in to bi bila prva zahteva za realizacijo mobilnosti. Ne gre pa samo za mobilnost, gre tudi za to, da prostovoljno ne, e, pokojnine, torej pri, prostovoljni prispevki za pokojnine, da morajo imeti tudi do tega pravice. E, pravice do pokojnine so pravzaprav pravica do plačila. E, na vsak način je treba zagotoviti tudi prenosljivost. To se pravi, če živite v eni državi, delate v drugi državi, potem se seveda tu postavi to vprašanje in eh, to zadeva več držav in zato zadeva to tudi finančno politiko, pa tudi monetarno politiko. Torej, naprimer, v desetih letih, naprimer v Romuniji bo potrebno financirati tudi čez deset let vse še za prispevke. In če tu ne bo prišlo do nobenih sprememb, bo to zagotovo imelo tudi e, finančne posledice. Mi upamo, da v deset, naslednjih desetih državah bodo vse države dobile evro in potem seveda e, bo ta pokojninski sistem lahko vplival tudi na stabilnost evra. To smo videli v Grčiji. E, torej na vsak način obstaja tudi soodvisnost z monetarno politiko. E, ne, ne bo možno, da poenotimo eh, vse pokojninske sisteme, temveč se moramo dogovoriti tudi za skupne standarde in moramo si postaviti vprašanje, kako lahko eh, eh, so ti sistemi vzdržni. In to zadeva seveda tudi pokojninske zavode. Eh, mi smo rekli, da od 1.1.2011 bi bilo potrebno skupno več nadzorovati, bilo si bi potrebno eh, obravnavati ta vprašanja in mi moramo to dejansko ugotoviti, kaj je treba narediti in eh, naprimer. Mm, tudi nizozemski parlament ne more ustrajati na tem, da gre tu samo za nacionalno vprašanje. Da gre tu za vprašanje, ki presega nacionalne eh, meje. Eh, tu moramo seveda vsi sodelovati. Jaz bom na vsak način pazila na to, da bo moje poročilo koherentno in upam, da bom lahko napisala pozitivno poročilo. Hvala, gospa Kasteks. Hvala lepa, predsednica. Tudi sama upam, da bo odbor za poslovanje tukaj pristojen. To bo gotovo jamstvo za to, da bomo bolj človeško gledali na vprašanje pokojnin, ne pa samo ekonomsko, kot bi gledal odbor za gospodarske in monetarne zadeve. Komisija tukaj predlaga ta seznam. Zdi se, da se na ta problem gleda samo matematično, statistično. Na tak način vidimo matematične formule, kot bi bila to neka predvidevanja, napovedi. Težko rečemo, kakšna bo stopnja med aktivnim in pa neaktivnim delom prebivalstva leta 2008. 60. To je težko napovedati. Tisti, ki bodo leta 2060 aktivno prebivalstvo se sploh še niso rodili v naslednjih letih, ne bomo mogli vedeti, kakšna bo rodnost. Prav tako vidimo, da se rodnost sicer znižuje, še posebno v novih državah članicah. Danes pa ne moremo reči, ali bo to vedno v naslednjih letih tako, ali pa je to samo prelaganje mm, prvega otroka v družini, kot smo to videli v primeru Francije. Pri pokojninskem sistemu vseh sklepov ne moremo vezati na takšne napovedi. Ne, tukaj bi morali biti predvsej bolj previdni. Enako velja tudi za odvisnost, enako velja tudi za aktivno življenje. Sveda je tukaj določena raven eh, zaposlenosti in pa brezposobnosti, ampak če vidimo danes eh, raven brezposobnosti, potem vidimo naslednje. Če želimo povečati delež aktivnega prebivalstva, Potem je tukaj treba poštevati delež mladih, starejših, žensk vseh teh različnih skupin. Prav tako je treba predvideti določen scenarij za pokojninske scheme ob upoštevanju polne zaposlenosti. Ampak tukaj je sistem samo računovodsko usmerjen. Enako velja tudi za delavce. tukaj se zdi, kot da ne bi pokojninske scheme financirali še s čim drugim, ne pa samo s prispevki za pokojnino do leta 2060. bo to, da del dodane vrednosti iz celotnega bogatstva prispevamo v pokojninsko schemo. To v zelene knjigi ni predvideno, pa bi lahko bilo. No, imam pa eno večjo kritiko. To, kot rečeno, je, da se upošteva samo pričakovano življenjsko dobo in pa upokojitveno starost. Evropska komisija je v različnih poročilih uvedla koncept eh, aktivnega življenjskega cikla, bi pa morala pogledati še drugo plat vprašanje pokojnin in pa prihodka upokojencev bi morala gledati bolj celostno v okviru celotnega aktivnega življenja. Namreč koliko let delamo. To je pomembno, ne pa samo to, kakšna je dokončna upokojitvena starost. Kaj lahko pričakujemo od dela Evropske komisije? To, da upošteva tudi nove oblike aktivnega življenja, tu je vezano na prožno varnost. Kako zagotoviti vzdržnost pokojninskih sistemov v obdobju, ko aktivno življenje poteka z dopolnevanjem, um, z izobraževanjem, naprimer z usposabljanjem in pa tudi umestno brezposobnostjo. Vse to treba upoštevati. Nekateri ljudje so enkrat aktivni, drugič ne. Uh, In vprašanje je, kako bi ti ljudje lahko financirali svojo pokojnino. Prav tako je treba bolj proučiti vprašanje pričakovane življenjske dobe. Meni se zdi to vprašanje koliko kompleksno. Tukaj naj bi nujno povečevali pričakovano življenjsko dobo. Vse takšen je uveljavljen koncept, ampak ne vem, morda je treba to pričakovano življenjsko dobo bolj poglobljeno proučiti. Tudi tukaj bi lahko komisija nekaj storila. Kdo ima daljšo pričakovano življenjsko dobo? Kako ta pričakovana življenjska doba ostaja odvisna od koncepta garaškega poklica? kateri poklici zmanjšujejo pričakovano življenjsko dobo. Kakšna je pričakovana življenjska doba, naprimer, za nekoga, ki neha delati pri 60 letih, kakšna je ta doba za nekoga, ki neha delati pri 65 letih, kakšna pa za nekoga, ki neha delati pri 67. Delo med 55 in 65 letom veliko bolj vpliva na pričakovano življenjsko dobo, kot pa delo, ki je ali pa ni bilo upravljeno med 20 in 30 letom starosti posameznika. Mislim, da je treba bolj proučiti ta problem in tako bomo šele lahko dali neke realistične predloge. Merci. Madame, Yes, <clears throat> thank you. I think. Turine. zelo zanimivo bilo prebrati to zeleno knjigo komisije. Tukaj je omenjenih več zelo pomembnih relevantnih vprašanj za našo prihodnost, kot je omenila počevalka. Tukaj treba poštevati veliko skupnih interesov na ravni EU. Tukaj gre predvsem za to, da opredelimo vlogo Evropske unije pri tej temi in pa to, kakšna je lahko dodana vrednost Evropske unije pri pokojninskih sistemih glede zagotavljanja varnosti, fleksibilnosti pa tudi spoštovanja nacionalnih razlik. Predvsem ne smemo uničiti tistih sistemov, ki dejansko uspevajo. Drugič, ta zelena knjiga ima veliko pozitivnih točk glede te ustreznosti in pa vzdržnosti, glede uh, vzdržnosti. Mislim, da ni zadosti omenjena povezava med boljšim delovnim okoljem, porazdelitvijo dela, vključitvijo več skupin. Kakšni so dejansko učinki vsega tega? Nismo pročili, kaj to lahko pomeni za gospodarstvo in pa financiranje države blaginje v prihodnosti. To je treba pročiti in omeniti v tej zelene knjigi. Drugič, fleksibilna pokojitev in individualni pristop do posameznika, to bi bilo zelo dobro. Nekdo je lahko delal celo življenje in je pri 55 popolnoma izčrpan ali pa bo delal do 75 leta, kakorkoli že, odvisno od posameznika, odvisno kakšno delo ste opravljali, naprimer. Imam vprašanje za komisijo. Preste določili rok, predvsej zgodna rok. Kako torej gledate na vlogo parlamenta? To ste na kratko sicer omenili, ampak gledajte, to je zelo pomembna tema in bilo bi zelo koristno, če bi imeli skupaj več časa, da se ukvarjamo s tem. Drugič, za pročevalko, bilo bi zelo zanimivo, če bi pri tej temi nekaj stvari razdelali. Tukaj so pristojnosti zelo nacionalno usmerjene in morali bi bolj okrepiti sodelovanje z nacionalnimi parlamenti mi in pa nacionalni parlamenti. To je pač neka ideja. V duhu Lizbonske pogodbe je prav to sodelovanje nacionalnih parlamentov in pa evropskih. Morda bi lahko ta odbor to počel. Kakorkoli že se veselim razprave. Ta razprava je gotovo zelo pomembna za naše gospodarstvo v prihodnosti in pa za socialno kohezijo. Um, Monsieur Koferati, potem pa gospod Ori. Gracias, presidente. Hvala lepa. Jaz mislim, da je izredno pomembno, tako kot se zelena knjiga ukvarja z vprašanjem pokojnin. To je ena od najbolj delikatnih vprašanj. Eh, ne samo danes, več bo to tudi v prihodnje. In težko je eh, ta problem pravilno Eh, obravnavati, zato ker so sistemi tako različni v posameznih državah članicah. To pa izhaja že iz zgodovine, iz socialne zgodovine, različ, ki je bila seveda v različnih državah tudi zelo različna. Gre torej za to, da to evolucijo sistemov, eh, pokojninskih sistemov eh, upoštevamo. To bo potrebno v prihodne prilagajati. Eh, seveda je to nujno potrebno, vendar je zelo težko. Zato mislim, da je popolnoma upravičeno, da komisija daje povdarek ustreznosti in vzdržnosti in da te dve stvari med seboj poveže, ker mnogokrat se te stvari ločeno obravnavajo. Tako bi se lahko prišlo tudi do uravnovešenih rezultatov, ja. kar zadeva socialne izdatke in druge vedike. In seveda je to, ta problem zelo težko rešiti. In ni slučaj, da komisija eh, zdaj oblikuje samo vprašanja. In Eh, bi hotela iz različnih strani dobiti odgovore. Jaz eh, bom eh, to obravnaval samo na osnovi nekaterih vidikov. Če gre za zaposlovanje, potem moramo upoštevati tudi, da je to kazalec, ki se zelo hitro razvija. Danes v gospodarski krizi, zelo težki krizi, kot je sedanja, je seveda ta sistem dosti bolj akuten, kot je bilo to še pred nekaj leti. Na drugi strani pa gre za povečano pričakovano življenjsko dobo in to je zagotovo tudi nekaj, kar je potrebno upoštevati, kar je pomembno za uplačane prispevke, za zaposlenost in pa seveda za izplačila v eh, obdobju, ko so eh, aktivni prebivalci v pokoju. Jaz mislim, da Ne smemo eh, potegniti drastičnih zaključkov, moramo imeti tudi malo manevrskega prostora. Mi moramo upoštevati tudi nekaj zelo pomembnega, nam reče delo na črno. E, tu e, izgu, socialna zavarovanja izgubljajo dosti prispevkov in to je zadeva, ki se povečuje v zadnjih časih in v posameznih državah članicah se to sicer različno razvija, ampak povsod negativno vpliva na razvoj. E, poleg tega se mi zdi, da je nujno potrebno, ne samo, da se upošteva e, višina prispevkov, torej, ki so posledica pričakovane življenjske dobe, temveč da je treba preveriti tudi vprašanje, ali bi sedaj lahko tudi iz drugih virov financirali eh, te eh, prispevke. tu obstaja več možnosti. V če, kar zadeva eh, finančna sredstva, si mor, se moramo seveda tudi zavedati, da javni eh, pokojninski sistemi ne bodo več v stanju, da eh, pokrijejo vse eh, pokojnine. Seveda je potrebno imeti tri stebre, eh, torej poleg javnega tudi zasebni eh, steber in eh, seveda tudi varčevanje, torej da se en del plače varčuje v namen pokojnine, to se pravi, da se več že v kolektivnih pogodbah to zasidra. E, torej, jaz mislim, da tretji steber, ta zasebni steber je zagotovo izredno pomemben. Torej, če naprimer nekdo se sam odloči za to, da bo uplačeval dodatne prispevke, ja. eh, tako da bi s tem povečal eh, pokojnino, bi lahko to spodbujali naprimer z davčnimi olajšavami. Potem eh, obstajajo tudi druge možnosti. Potem še en vidik, mobilnost. O tem smo že nekaj slišali, ampak mobilnost danes drugače zgleda, kot je bilo to še pred nekaj leti. Ne gre samo za mobilnost evropskih državljanov, eh, tu e, gre tudi za mobilnost oseb iz tretjih držav, ki delajo v Evropski uniji in eh, ko so v pokoju, se vrnejo v domovino in seveda bi hoteli potem eh, dobiti izplačane tudi prispevke, ki so jih plačali v pokojninske blagajne eh, in eh, sicer, da bi ta plačila dobili v svoji domovini. Eh, to je zadeva, ki jo moramo imati resno. Eh, če se naša demografija ne bo spremenila, potem bo to čez nekaj let eh, dejansko velik problem. Se pravi, mi moramo eh, to na vsak način eh, upoštevati. Upoštevati moramo tudi, da je potrebno že sedaj sprejeti ukrepe, ker bodo ti kazali rezultate šele čez deset ali pa več let. Potem vprašanje zdomcev. To ni tako vedno tako,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 gospa predsednica. Ja, veliko stvari imamo v razmislek. Ampak kakorkoli že, ta vprašanja odpira nove vprašanja. Gospod Kastaks je omenil s tem, ki je v glavnem vezana na kakšno vodenje evidenc, kot je vidno iz zelene knjige. Delno je to vezano tudi na evropske tradicije in pa na Bismarckov sistem socialne blaginje, ali, oziroma tudi latinski primer socialne blaginje, ali kombinacija obeh. Sedaj v globalizaciji pa imamo različne tekmece z različnimi pristopi tega, kako se lotiti blaginje upokojencev. Gre za različne sisteme Evropi, Severne in Južne Amerike. Tega sistema bi se lahko lotili bolj ustvarjalno, lahko bi združili prispevke in starost. Prav tako so tukaj še druge možnosti sofinanciranja, plačevanja davkov, plačevanja različnih pristojbin. Tukaj so naprimer pristojbine plačila za starost. To je sedovetno na tiste, ki zakonito dela in vse skozi uplačujo prispevke v pokojninsko schemo. To so ti stebri pokojninskih schem. V nekaterih državah EU je zaposlenost nizka. Tukaj je naprimer tudi velika stopnja črne ekonomije. Ta del je še ponekod zelo velik. Skratka, problem ni samo demografska slika, stvar je tudi v tem, da bo vedno več katero je plačevalo vedno manj prispevkov in vedno manj bo teh zneskov v podporo pokojninski blagajni. Lahko se vprašamo, ali je to edini možni pristop. Ali pa se vprašamo, ali bi povišali upokojitveno starost, ali pa povišile prispevke. Ta sistem vodenja evidenc ne upošteva različnih socialnih tveganj. pri vzpostaviti različnih pokojninskih sistemov in sprememb. Zadnjič v Franciji smo videli številne proteste, prav tako tudi mm, ki druge. In veliko držav se bo moralo soočiti z dejstvom, da ko bodo želeli reformirati določen sistem, bodo naletele na veliko odpor v družbi. Zato pozdravljam tiste, ki pravijo, da je treba dejansko nekaj storiti. Lahko bi organizirali neko večjo konferenco. Podobno kot za podnebne spremembe, tam bi sodelovali vse zainteresirane strani in dejansko lahko rečemo, tak sistem ni vzdržen. No, ampak zaenkrat so različna mnenja, zelo, zelo različna. Tudi sistemi so zelo raznoliki. Pa še tole. 14 držav članic EU trenutno razpravlja o problemih, ki jih povzroča proračunski primankljaj. Prav tako tudi to, kako različni pokojninski sistemi vplivajo na to. V nekaterih novih državah, članicah so morali med pristopanjem EU izpolniti tudi naslednji pogoj. to, da se reformira sistem usprotnega plačevanja, da se uvede tudi nekatere zasebne načine pokojnin. Primaklaji iz sprotnega plačevanja ne bodo del proračunskega primaklaja. In razlike med enimi, ki uporabljajo en sistem in pa drugimi bodo lahko zelo velike. Skratka, to je sedaj zelo aktualna tema. Sedaj je tukaj še gospodarska kriza in ta bo le še poslabšala možnost iskanja kompromisa. Kaj pa upokojitvena starost? To ni bilo toliko omenjeno, sicer je to omenjeno v programu EPP, namreč fleksibilna upokojitvena starost. če to primerjamo z drugimi sistemi, se lahko vprašamo, zakaj bi se morali prej upokojiti z nižjo pokojnino ali pa poznaje upokojiti z višjo pokojnino. Treba je pač ugotoviti, kaj je najboljša možnost. Potem je tukaj še družinska politika in, in pa nekatere druge politike, ki lahko povečajo učinkovitost pokojninskih sistemov. Tudi to ni bilo omenjeno. Sam menim, da je tukaj še veliko odprtih vprašanj. Številna vprašanja bodo omenjena še v prihodnosti. In to bo še dodatek k temu, kar je že omenila komisija. Podpiram tisto, kar je sicer Evropski parlament že večkrat povedal. Potrebujemo nekakšne socialne posvetovanja. Do 15. novembra imamo samo rok za uložitev predlogov, ampak to ni zadosti. Potrebujemo daljše obdobje. Pri EPP bi želeli, naprimer na začetku decembra, eh, razpravljati o tem in radi bi predlagali tudi tem odboru, da podaljšamo preomenjeni rok novembra, tako bi lahko imeli širša posvetovanja o tem in pri vseh nadaljnih korakih bomo zelo aktivno sodelovali. Hvala lepa. Gospa Jaslovecka, potem pa gospa Kunc. Hvala lepa, gospa predsednica, ker sem iz skupine nepopravljivih optimistov. Menim, menim, da bo odbor za zaposlovanje dobil obravnavo te zelene knjige, oziroma te zelene knjige, zato bi rada podala svoje prve pripombe. No, v zeleni knjigi, v tistem delu, kjer je govora o sami diagnozi, za vprašanje staranja evropskega življanstva ni omembe upada rodnosti. In uh, mislim, da je vsega kar nadomeščanje generacije ključnega pomena za delovanje pokojninskih sistemov, še posebej za mešane sisteme oziroma za dokladne sisteme. Zato je upad rodnosti ključnega pomena po našem mnenju. Kar zadeva nizko stopnjo delovne aktivnosti, tukaj je treba upoštevati tudi vidik neenakosti med spoloma in pa vprašanje zgolj omejenih pokojninskih pravic, ki se dajo osebam, ki se ukvarjajo z eh, predvsem vzgojo in varstvom otrok. Mislim, da je nespremljivo, da imajo družine z večjim številom otrok manjšo pokojnino, zato ker je ženska veliko svojega časa posvetila vzgoji eh, in varstvu otrok, ampak to mislim, da je enako v vseh državah. Mislim, da je Evropsko komisijo treba pohvaliti in to so podarili tudi gospode, ki so to predstavljali. Namreč definicija ustreznosti eh, se pogosto enači z stroški življenja, ne pa z dejansko prisluženo pokojnino v času aktivne zaposlenosti. No in še zadnja zadeva, kar sicer ni prioriteta za naš odbor, ampak vendarle mislim, da je vredno opozoriti tudi na to. Namreč menim, da je iskanje enotne metodologije za to področje, kajti kot vemo, imajo veliko pliv na javni dolg ravno stroški pokojnin in pa stroški pokojninskih sistemov. Torej, po mojem mnenju, iz eh, obveznosti, ki so sprejete do vseh, ki so že na trgu dela in so že vplačali prvo, mm, prvi prispevek, tukaj mislim, da moramo zagotoviti predvidljive Eh, pokojninske sisteme za te populacije. Pomembno je, da se prepreči to, da bi v neki državi članici opravili pokojninsko reformo, ki ne bi omogočila dolgoročne vzdržnosti javnih financ in da potem posledice te reforme pomenijo, da se javni dolg ne zmanjšuje postopoma. Potem pa eh, vendarle, kljub temu, da bi se morda javni dolg zmanjševal, Evropska komisija izvaja sankcije proti eh, do, zadevni državi. Gospa Kunc. Én is azt gondolom, hogy itt sok-sok időre van még szükség, eh, amíg egy olyan árnyalt képet. Hála lépa, gospa predsednica, tudi sam menim, da potrebujemo še več časa, zato da bomo videli, kakšna jasna slika. Eh, tako se bomo lahko potem lažje odločili. Mislim, da je ta dokument dober, veliko stvari vključenih, nekatere pa manjka. Vsi so se pa želeli usredotočiti na ustrezno ravnoteže, ugotoviti, kje so kakšni pomisleki. Sedaj smo sredi krize, zato mislim, da je zelo težko ohraniti ustrezno ravnoteže delujočo pokojninsko schemo. Zelo težko je sprejeti prave odločitve. Slišali smo veliko opozoril, da tega ne storimo. Zelo pomembna značilnost pokojninske scheme mora biti stabilnost in zanesljivost. To se zelo povezuje tudi s tem, da bodo potem ljudje lažje in raje plačevali prispevke. Pomembno je, da se osredotočimo na solidarnost med generacijami. Temu se ne smemo odpovedati. Pogosto se poskušamo osredotočiti na rešitve, pri katerih pa pozdravljamo na prostovoljne pokojninske scheme. Tudi to je pomemben vidik, ki ga ne bi smeli pozabiti zelo pomembno je, da dosežemo ravnoteže med generacijami, med aktivnim prebivalstvom in pa upokojenci. Torej. Še ena pomembna dilema je to, da ugotovimo, kako zagotoviti boljšo kohezijo v družbi. Pomembno je, da se osredotočimo tudi na različna tveganja, ne samo tveganja v starosti, ampak tudi sicer pogosto je govora o poviševanju upokojitvene starosti. Prav tako pa vemo, da se moramo vendarle osredotočiti tudi na druga vprašanja, ne samo zdravje, ampak naprimer to, kako na ljudje ohranijo svoje delovna mesta. zelo pomembne so tudi informacije. Potrebno je ljudi obveščati, treba je vzpostaviti določen center za takšno zagotavljanje informacij. Mislim, da evropski pokojninski sistemi še zdaleč niso med seboj neusklajeni. Potrebno je tudi uvesti boljše spremljanje, monitoring in pa izboljšati sodelovanje med državami članicami Harki in potem pa Kastler. Hvala lepa. Gospa predsednica, bom kratka, kajti že sedaj smo slišali veliko prispevkov kolegov. Upam, da bomo mi kot odbor, glavni pristojni, ne gre samo za monetarna gospodarska vprašanja, ampak tudi socialna vprašanja so zelo pomembna. Kot je povedal kolega iz komisije, pokojnine so pokojnine in tako jih moramo tudi obravnavati. Pročevalka je dejala, da upa, da bomo tukaj obrali enako pot, to gotovo ne bo ravno lahko, kajti to je zelo kompleksno vprašanje glede vloge EU. Veliko govorcev govorilo o prenosljivosti, mobilnosti in tako dalje. Vse to je jasno. Enako je tudi za vpliv na stabilnost valut. Tudi to je treba poštevati, čeprav je to bolj na novo aktualna tema ampak gotovo demografski ziv je vprašanje EU in je obstaja veliko razlogov, da mora EU igrati veliko vlogo pri tem, kako naj EU poveča dodano vrednost, kako naj pove nekaj novega, ustvarjalnega. Prebrala sem to zeleno knjigo in mislim, da sem si mislila predvsem dvoje. To, kako naj se mi kot Evropski parlament odzovemo, prav tako pa tudi to, kako naj se na to odzovejo državljani, kako naj se vključijo v posvetovanje. Ta knjiga je zelo dobro napisana, vprašanja so jasno izpostavljena. Ko pa sem brala zeleno knjigo, pa sem videla tole za državljane in pa številne nevladne organizacije. Ta sistem posvetovanja ni dober. Ne kritiziram tisti, ki so pisali to zeleno knjigo, ampak gledajte, če se nekdo usede brez strokovnega znanja in prebere to knjigo, potem ne more gotoviti točno, kaj piše tam. Zato se strinjam z vsemi govorci. Odprej potrebovali bi daljši časovni okvir za pogovore. Tukaj ne govorim samo o nevladnih organizacijah, ampak tudi o sebi in pa nekaterih drugih. Sedaj pa glede vzdržnosti. Drugi govorci niso omenili sledečega. Morda bomo prišli do stopnje, kjer bo formalno, formalno skrba zamenjala neformalno in to bo tem še povečalo težave zaradi vzdržnosti pokojnin. Torej treba poštevati to formalno stopno oskrbe. Številni, ki so sodelovali pri neformalni oskrbi, zato delajo manj na delovnem mestu in takrat skrbijo za druge ljudi takrat seveda ne morejo uplačevati pokojninskih prispevkov, zato imajo zato manjšo plačo, manjše prispevke, tudi manjšo pokojnino na koncu. Treba je ugotoviti, kakšen je ta kontekst podpore neformalnim skrbnikom. Kolega iz OECD je omenil nekaj zelo, zelo zanimivega, po mojem mnenju, govoril je o porazdelitenem učinku pokojnin mislim, da bo ta vidik vzbudil kar široko razpravo in pri tem bom seveda z veseljem sodelovala. Še zelo na kratko, komisija govorila o uveljavljanju sisteme direktive nesolventnost 2. Kako je kaj s tem? Mislim, da bi tukaj ta odbor lahko marsikaj povedal. Gospod Ore je govoril o protestih v Franciji in pa o dvigu pokojnine starosti. Mi imamo na Irskem veliko težav in gledajte, ravno to vprašanje je pripeljalo na deset tisoč ljudi na ulico. To je bila tista stvar. In ravno tukaj je bila to zelo aktualna tema. Skratka, tisti protest je vlad samo za Francijo, ampak tudi za druge države članice v 12. vprašanju. Komisija govori prav tako tudi o zahtevah za informiranje o pokojninskih produktih, jasnost in tako dalje. Ali bi to lahko zagovarjali? Sama lahko rečem sveda da, ampak ne vem, kako je s tem, zato me zanima, kaj o tem misli komisija. Hvala. Podkastler. Vielen Dank. Najlepša hvala. Hotel bi se pridružiti temu, kar so rekli moji predgovorniki, da je to tema, ki zagotovo sodi v naš odbor, zato bi morali tudi mi biti pristojni za obravnavo te teme in upam, da nam bo to tudi uspelo, da bo to uspelo naši poročevalki. Dodal bi dve točki, ker mislim, da bo dosti razprave, ne samo v odboru, temveč tudi širše, V parlamentu, torej tudi v drugih odborih, to gre na, en po eni strani za vprašanje, ki se nujno tudi nam vedno znova postavlja, namreč kje začne naša pristojnost, do kje gre naša pristojnost. To je zagotovo ena od pomembnih točk razprav tudi za našimi kolegi ehm, v vseh političnih skupinah. To je vprašanje, na katerega se moramo pripraviti. Meni se zdi, da je nujno potrebno, kar je tudi en kolega rekel, namreč da postavimo tudi tisti, ta vprašanja, ki so v sivih conah, se pravi naše eh, politike trga dela, če mislimo delo na črno, to je zagotovo problem v vseh državah članicah, kjer verjetno eh, na hitro ne bomo mogli dobiti toliko konsenza, kaj naj tu naredimo. In seveda gre tu tudi za različne pro, eh, sisteme, če mislim na Nemčijo, imamo eh, javni pokojninski sistem, ki ga v celoti financirajo delodajalci. Seveda pa je treba eh, razmisliti tudi, kaj bomo naredili z pokojnina eh, uslužbencev, ki se financirajo iz prispevkov, ampak ti prispevki se ne uplačujejo. Seveda tu moramo imeti svoje mnenje. Potem jaz sem bil pred kratkim mlajši dela, delojemalec in seveda se mi postavlja vprašanje ali bom lahko v prihodnje, če ne bom še dosegel starostne meje, bom lahko prenesel prispevke, ki jih je plačevalo moje podjetje, tudi če bom šel v, nekatero, v neko drugo državo. Seveda sem zelo hvaležen za vse, kar je o tem povedala komisija, ampak tu ni eh, na vsak način konsenz že na začetku. To moramo šele doseči. Mi mora, govorimo vedno o več mobilnosti in mi mlajši krajši, eh, mi smo pravzaprav tudi prisiljeni, da se s to temo spopademo. Eh, če hočemo dobiti eh, prvo službo, potem dobimo pogodbo za dve leti, potem pa gre vse to naprej in zato je potrebno, da se to vključi tudi v razpravo. Zame je pomemben vitik tudi to, da glede na stanje zaposlitev eh, za aktivnega prebivalstva na eni strani, na drugi strani pa za upokojence, eh, ne bo enostavno priti do ravnovesja, če bomo samo eh, uplačevali prispevke. Torej, tu bi moralo imeti tudi eh, subvencionirano varčevanje za pokojnino, potem zasebne pokojnine. Eh, na ta način bi verjetno lahko potem pokazali, da je nujno potrebno imeti tri stebre, kot je nekdo to poimenoval. To nujno potrebujemo v Evropi in eh, v, jaz mislim, da v našem odboru in tudi v poročilu bi moralo to čist jasno biti pokazano. Mislim, da gre tu zelo za pomembno točko in veselim se že na pete razprave še ena govornica, prosim za besedo, ampak res eno minuto, kaj ti že za 15 minut zamujamo. Čisto na kratko, prosim. Nella traduzione ho dato un altro nome. E vorrei dire molto brevemente. Nisem vedela točno, da ste meni dali besedo. Na, žal mi je. Hotela bi pripomniti naslednje. Jaz mislim, da ta razprava kaže, kako pomembno je, da eh, ohranimo holističen pristop. Eh, ko gre za socialno politiko trga eh, dela in tako dalje. Torej, mi bi na vsak način morali biti eh, odbor, ki bo pristojen za obravnavo te teme. Zelena knjiga je zelo zanimiva, eh, zelo bogata in jaz se na vsak način strinjam s svojimi predgovorniki, da so eh, roki prekratki, da bi se lahko eh, konzultirali tudi s strokovnjaki zunaj naše hiše. Jaz se strinjam s številnimi predgovorniki, na daljni vidik eh, zadeva dejstvo, da vsi pokojninski sistemi morajo iti skozi razvoj. Ampak v vse, obeh sistemih, ki obstajata, se vedno uh, postavlja vprašanje, kaj je z uh, pokojninami, ki se financirajo iz prispevkov v primeru brezposelnosti oziroma mladi, ki nimajo službe, se pravi, uh, ki nikoli ne bodo prišli do pokojnine. To je zagotovo uh, potrebno pogledati specifičnost tega problema. Uh, teče. Eh, so Eh, delovna razmerja atipična, potem so seveda tudi eh, pokojninski sistemi atipični in takšni morajo obstajati. Potem, kar zadeva vlogo žensk, eh, tu je ta zelena knjiga zelo neutralna, kar zadeva to vprašanje. Tu bi mogoče bilo potrebno ne, ne harmonizirati, ampak vsaj približati med seboj različne sisteme, ker v državah članicah je to zelo različno urejeno. Obstajajo številni pokojninski sistemi, v katerih ženske imajo pravico do nižjih pokojnin, pokojnine so pa tudi nižje, zato ker eh, se ne priznava naprimer eh, obdobje, ko ženske skrbijo za otroke. Uh, tu eh, je zagotovo ena možnost, eh, da se ta položaj eh, popravi, ker dosti krat se zgodi, da ženska ne dosežejo niti minimalnih pokojnin. To je na vsak način nekaj, kar bi morali tudi upoštevati. In še nekaj, kar smo pravzaprav že slišali, namreč vloga eh, migrantov. Meni Ni zložal pravi predsedujoča, vi ste dobili besedo, ampak eh, dala sem vam samo eno minuto. Če smem povzeti, mislim, da je kar nekaj govornikov v skrbeh zaradi časa, ki pa ga imeli dovoljo za odgovor. Če je komisija resna, kar zadeva odgovor parlamenta, potem 15. novembra ni realen rok. Tako da v imenu našega odbora eh, mislim, da bi bilo potrebno ta datum nekako preložiti oziroma podaljšati rok, če ne, parlament sploh ne bomo časa podati svojega mnenja. E, mislim pa, da za tako kompleksno zadevo, kot je ta, e, ne moremo pripraviti mnenja tako na hitro. Kar zadeva zdaj pristojnosti, slišala sem, da vse skupine podpirajo, da je na našem odboru, da iz številnih razlogov prevzame vodilno vlogo pri tem e, poročilu. To tudi iz vedika naših e, sodržavljanov in tudi glede na to, kar se odvija znotraj komisije in v državah članicah, je potrebno potegniti neke usporednice in na mesto, da bi imeli eh, zahteve po boljši zakonodaji in tako naprej, da se tukaj lotimo te tematike v okviru poročila gospe Omen Reitn in zato bi prosila vse, da vaše eh, kolegi v odboru za gospodarske in denarne zadeve prepričate v to. Kar zadeva poročilo gospe Harkin in kar zadeva transparentnost uh, teh uh, vprašanj, sama bi izpostavila le to. Mislim, da je treba osvetliti zelo kompleksne formulacije, ki so tukaj vprašanje 13. Ali na Evropska unija pripravi skupno strategijo v zvezi z uh, sodelovanjem in izbiro investiranja? Hmm. Eh, prispevku. Tu je na tisoče možnih odgovorov. Eh, glede vprašanj, ki so zastavljene na tistih, ki niso, če bi imeli dovolj časa, ampak žal se bo k temu treba vrniti v prihodnje, bi si želela nekoliko bolj poglobljene razprave glede eh, nekaterih vprašanj. Zdaj, sveda ja, potrebujemo evropski pristop, ampak v grafskih razmerah med državami članicami imajo vpliv tudi na strategijo, ki naj bi jo uveljavili pri pokojninskih eh, reformah, kajte veliko razlik je med članicami glede tega vprašanja. Zakaj, če se že lotevamo teh vprašanj z evropske ravni, zakaj ne skušamo definirati nekega, neke minimalne ustrezne pokojnine in nekega pragu, pod katerega ne sme pasti eh, pokojnina. Potem eh, tudi vprašanje eh, teže dela, davčne obremenitve, eh, kar zdaj je financiranje pokojnin, potem vprašanje vpliva krize zgolj z vidika oziroma predvsem z vidika vzdržnosti javnih financ, ne pa tudi z vidika vpliva trgov na hm, pokojninske sisteme, ki se kapitalizirajo. Prav tako se strinjam z eh, nekaterimi kolegi, ki omenjajo neenakost med spoloma, ki je zelo malo izpostavljena v tem dokumentu, čeprav je to eno ključnih vprašanj v številnih državah. No in na koncu naj povem, da čeprav to ni ključna tema te zelene knjige, ampak vendarle se sprašujem, v trenutku, ko sprožamo to horizontalno razpravo, bi morda bilo vseeno koristno izpostaviti vprašanje mobilizacije to vrstnih prihrankov v dolgoročne investicije, ki jih Evropska unija potrebuje. To so torej mislim vprašanja, s katerim se bomo lahko še vrnili v prihodnje. Časa imamo zelo malo, tako da lahko samo povem, da da vsakemu od naših gostov lahko največ dve minuti, da zaključimo to razpravo in da nam v bistvu povedo, kaj se jim zdi tisto najbolj bistvenega v tej izmenjavi mnen. In seveda vas eh, lahko samo povabim, da se ponovno sestanemo, da nadaljujemo s to eh, razpravo, ko bomo obravnavali poročilo gospe Omen Reiten. Eh, gospod Fischer, morda prvi pomislek za vas, zelo neposredno vprašanje, ali lahko pričakujemo, da boste podaljšali rok za posvetovanje o tej zeleni knjigi, kajti resnega odgovora Evropskega parlamenta v tako kratkem času ne bo možno dobiti. Ampak samo dve minuti res, kajti čaka še ena zelo pomembna točka. Uh, Hvala lepa, se bojim, da ne morem neposredno odgovoriti na vaše vprašanje, ker to ni v moje pristojnosti, da bi o tem odločil. No, štirje meseci niso tako kratki v primerjavi z običajnimi posvetovanji, ki jih organiziramo, ampak seveda jemljem na znanje to, kar ste dejali in eh, bom o tem poročal pristojnim v komisiji in eh, vam potem posredoval tudi odgovor. Povedal bi rad to, da se mi je zdela razprava zelo, zelo zanimiva. Izpostavili ste vrsto zelo pomembnih vprašanj. Nisem čisto prepričan, ali so vsa vprašanja, ki so bila omenjena, res tako površno obravnavana v zeleni knjigi. E, vsekakor pa jemljam na znanje vaše pripombe za pravi vprašanje negotovosti, vprašanje e, črne ekonomije. Vsa ta vprašanja so obravnavana v zelene knjige, ampak očitno ne dovolj e, jasno. Potem vprašanje neenakosti med spoloma, vprašanje vzgojem varstva otrok in tako naprej. Vse to so stvari, ki so relevantne za prihodnost evropskih pokojninskih sistemov. Prav tako jem na znanje to, kar ste dejali v zvezi s pristojnostjo in uh, s tem, da mora Evropska unija uh, dati neko dodano vrednost tukaj. Dejstvo je, da ne želimo zgolj razširiti uh, eh, pristojnost Evropske unije kar tako, ampak uh, želimo to storiti na področjih, kjer Evropska unija resnično lahko kaj pripomore. Uh, državam članicam in kjer lahko resnično pripomore k razvoju pokojninskih sistemov. Toliko za enkrat, ker imam samo dve minuti, ampak lahko dodam, da smo kot eh, služba, kot taka, vedno na voljo parlamentu za sodelovanje. Upam, da na kar se da kooperativni osnovi. Se pa veselim zanimive razprave sploh potem, kar sem danes slišal, mislim, da ste izpostavili toliko relevantnih vprašanj, da bo delo vsekakor zanimivo. Hvala. Kar zdajva štiri mesece, eden od teh štirih mesecev je mesec počitnic, tako da to kar veliko tega časa odžre. Načeloma naj bi komisar bil na sestanku z nami na naslednjem zasedanju odbora, tako da bomo takrat lahko neposredno zastavili vprašanje o tem, ali lahko uh, podaljšate rok. Gospod Whitehouse, po istih pogojih, prosim, dve minuti. Ja, v bistvu ne moram ravno komentirati dela komisije, lahko pa samo omenim to, da v okviru OECD-a poteka priprava poročila o pokojninski politiki v državah članicah OECD, številne so tudi članice EU. To poročilo bo objavljeno decembra. Tam bomo imeli tudi posebno razdelek točno o vprašanju upokojitvene starosti, spremembe pričakovane življenjske dobe, eh, negotovosti, ki izhaja iz tega, in pa tudi o načinih, kako so države članice, številne države članice reformirale svoje pokojninske sisteme in to neposredno vezale na eh, pričakovano življenjsko dobo Nemčija, eh, Švedska, Portugalska in ostale. Prav tako bomo kmalo objavili poročilo o razmerju med moškimi in ženskami in pokojninami. Tam bomo obravnavali ta vprašanja enakosti med spoloma, še posebej obravnave eh, žensk, ki izstopijo iz trga dela eh, zaradi eh, oskrbe in eh, vzgoje. Tako da bo tam govora tudi o tem, kako prilagoditi pokojninske sisteme. Eh, spremenjajočim se vlogam moških in žensk v naši družbi. Dobro, hvala lepa. Eh, to je torej bila prva izmenjava mnen. Gospa Ojmen Rojten, čisto na kratko vam dajem besedo. Ja, bom čisto kratka. Prvič. Meni je padlo v oči, da vsak oziroma večina govorcev je spregovorila o različnih vprašanjih oziroma vprašanjih, ki so povezani z njihovo državo. Zato se mi zdi nujno potrebno, da si vzamemo več časa tudi za razpravo o teh vprašanjih pri nas v našem odboru in tudi za eh, konzultacije z posameznimi poslanci. Tako da. Eh, bi lahko prišla do nekega skupne eh, točke v poročilu. In še eno vprašanje. Mi se moramo na vsak način zavedati, da ženske in pokojnine, da je to zagotovo vprašanje, ki se je v zadnjem času že izboljšalo. E, Evropsko sodišče pa e, pravzaprav ni dalo Eh, dokončnega odgovora. Rečeno je bilo, da imajo ženske pravico do pokojnine tudi svojega partnerja. In tudi delavci z omejenim delovnim časom imajo zdaj pravico do pokojnine, prej tega niso imeli. Zaradi postopkov pred eh, Evropskim sodiščem je se tudi v moji domovini na nizozemskem marsikaj zgodilo. Ne nočem reči, da ni treba ničesar več izboljšati, ampak stanje je na vsak način boljše. Paziti pa moramo na to, da eh, ta zadeva o pokojninah ne bo uh, potisnjena ob stran zato, ker bomo trdili, da je to nacionalno vprašanje. Tu gre zagotovo za nacionalna vprašanja, ampak jaz mislim, da je potreben evropska smer za reševanje teh nacionalnih problemov. Uh, treba je razmejiti, kaj so evropske pristojnosti, kaj so nacionalne pristojnosti. Hvala. Dobro, hvala lepa. Mislim, da bomo na naslednjem dosedanju odbora lahko že obravnavali obravnavali pristojnost eh, nas ali odbora za gospodarstvo in eh, denarne zadeve. Hvala obima povabljenima gostoma za njun prispevek, čeprav eh, vem, da je lahko to vrstna izmenjava mnen dokaj zapletena, vendar lepa mislim, da je pomembno, da ste slišali stališča članov odbora. Prehajamo torej na zadnjo točko na dnevnem redu. Točka 10 izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti unije, zlasti v euroobmočju. Tolmači so nam dali deset dodatnih minut in zato besedo dajem kar pripravljalcu mnenja, gospod David Kaza. E, pristojni odbor pa je odbor za gospodarske zadeve, poročevalec pa je gospod Diogo Fejo. Gospod Kaza, izvolite. Thank you, Madam Chairman. Um... Um, Hvala, predsednica, bom skušal biti kar se da kratek. Kot uh, dobro veste, to poročilo odbora ECON zadeva gospodarsko upravljanje v EU. Te, to poročilo zajema osem priporočil, e, naše mnenje pa naj bi še nadalje okrepilo ta priporočila, eh, s tem, da vključuje tudi vidik zaposlovanja. Sestal sem te s kar nekaj kolegi v našem odboru, vključno s poročevalci v Senci, kar nekaj zamisli eh, je padlo, ampak eh, žal moramo biti zelo kratki zaradi omejitev 1500 znakov. Ampak nameravamo ta vprašanja rešiti tudi s pomočjo amandmajev. Predlagamo naslednje. Najprej ustanovitev eh, okvira za nadzor, ki se sestoji iz dveh stebrov, eden za ekonomsko politiko, drugi za politiko zaposlovanja. Na ta način bomo politiko zaposlovanja lahko nadzirali na ravni EU. Prav tako bi se želeli, da se uloga odbora za zaposlovanje okrepi, da bi na ta način lahko obravnavali tudi vprašanja vezana na čezmejno zaposlovanje. Prav tako si želimo, da bi bil parlament kolikor se leda vključen v nadzor tako gospodarske politike kot politike zaposlovanja. Eh, potem poročilo Ekon omenja sankcije v primeru nespoštovanja pakta stabilnosti in rasti, vključno z odpovedjo dostopa do strukturnih skladov. To mislim, da bi bilo dokaj kontraproduktivno in eh, ne verjamem, da bi strukturne sklade, sploh tiste vezane na zaposlovanje, Eh, smeli vključiti v to vrstne sankcije. Sistem sankcij bi po mojem mnenju moral jasno razlikovati med sredstvi, ki se prispevajo v nacionalne proračune in sredstvi, ki so namenjena posameznim delovcem in državljanom. Tako da menim, da je potrebno to zamisel nekoliko bolj podrobno opredeliti. V zaključek ne povem, da se veselim konstruktivne razprave o tem mnenju in upam, da bomo lahko vključili, kolikor se le da naših zamisel v naših zamisli v poročilo Ekon in sicer z, preko amandmajev. Hvala lepa, gospod Sarkas, potem pa gospod Koferati. Presidenta, la raporter in la sombra socialista. Je... Lepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Rad, ki je poročevalec v Senci, eh, gospa nažalost ne more biti danes v Bruslju, je ostala v Grči. Eh, zato bi hotel sam nekaj povedati. Torej, gospa Radski, kot sem že rekel, žaluje, da danes ne more biti tu. In meni, da je poročilo, o katerem danes govorimo, zelo dobro poročilo in tu ima tudi en amadma, ki bi to besedilo naj še izboljšal. Usklajevanje med konvergenčnimi načrti v zvezi z 2020 in pa program rasti, eh, to bi morali povezati s cilji eh, zaposlovanja. Bilo je bil je že govor o dokumentih, epsko in mi smo mnenja, da je potrebno aktivirati socialne klauzule potrebno bi bilo vključiti tudi druge socialne zadeve, tako da bi e, eh, stala politika zaposlovanja osrednja politika Evropske unije. Tu gre, tu, eh, če gre tu za e, vprašanje omejenih e, znakov, potem bomo seveda dali e, amandmaje. Čisto čisto na kratko, osnutek je zelo dober. Jaz mislim, da e, smo že slišali, kaj so prioritete, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Ampak tu na vsak način obstaja tudi problem, da mora biti besedilo zelo kratko. Predvsem točke 7 in 8 pa se mi zdita izredno pomembni, ker gre tu za novosti. In to bomo mogoče lahko uh, vključili potem v amantmaje. Uh, eh, mogoče bo možno tam bolj natančno vključiti te uh, vidike. Tu gre za uh, stabilnost pakta o stabilnosti in rasti. To bi morala biti pobuda za investicije. Uh, Eh, in eh, na vsak način je treba najti izhod iz krize. To ne bi bila, eh, smela biti samo prehodna rešitev. In še ena tema, ki je mogoče še bolj sporna, to je prerasporeditev prihodkov. In tu gre na vsak način tudi za kakovost te prerasporeditve. Tu gre za srednje in dolgoročno zadevo. Tu tega ne smemo uh, pustiti ob strani. Pred 20 leti je, smo dobili belo knjigo, v kateri so skušali Eh, dati pobudo podjetjem, da bi razmislili tudi o dolgoročnih eh, rezultatih eh, določenih vlaganj. Ampak podjetja so se zdaj osredotočila na kratkoročne rendite in so izgubile izpred očite dolgoročne učinke. To bi na vsak način morali vključiti v to. Jaz mislim, da bi to dejansko lahko neki prispevalo k poboljšanju strukture. Gospa Grunden, pol pa gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsednica. Ni prav veliko časa. Čestitke gospodu Kazi za ta osnutek mnenja, ki se mi zdi zelo dobro zastavljeno. Naj samo podarim točko 7, kajti dejstvo je, da je sankcionirati dostop do strukturnih skladov res presenetljiv predlog in to bi konec koncev določeni kategoriji evropejcem onemogočilo takšno izobraževanje in tisto izobraževanje, ki ga zelo, zelo potrebuje, tako da to je res eh, presenetljivo. Govora v poročilu je tudi o davčni utaji, nikoli pa o, o goljufijah na področju socialnih prejemkov, kajti tudi to, preprečuje, da bi lahko bolj pomagali tistim, ki so pomoči eh, potrebni. To ugotavljamo iz dneva v dan in mislim, da bi tudi to eh, morali vključiti v enega od predlogov sprememb. Kar zadeva točko 3, tu je govora o pokojninskih sistemih in o zdravstvenih sistemih, morda bi lahko nasplošno dodali tudi še sisteme socialne zaščite. Toliko. Hvala. Odlično, mislim, da boste v okviru priprave amandmajev lahko podali tudi to vrsten prispevek. Sama imam pet pripomb. A ne, se upravičujem, gospa Harkinše. Sem vas pozabila, izvolite. Ja, le kako. Bom čisto kratka. Mislim, da mm, je bil naš odgovor na gospodarsko krizo dvoplasten. Reforme na eni strani in sankcije na drugi. In veseli me, da poročevalec govori o tem, da ko države članice izvajo strukturne reforme, morajo upoštevati tudi vprašanja, kot so reforma pokolinskega sistema, zdravstvenega sistema, socialnega sistema. Mislim, da je z tega vedika to mnenje dobro ravnotežno in edina druga pripomba, ki bi jo podala, je ta, da se popolnoma strinjam, kar zadeva sistem sankcioniranja in sploh nisem pripričana, ali bi bil sistem sankcij primeren, kajti v končni posledici bodo državljani tisti, ki bodo sankcionirani. Eh, gre za sklad za prilagajanje globalizaciji. Skratka, sankcionirali boste tiste, ki že tako ali tako izgubljajo eh, delovna mesta v neki državi, ne pa tistih v drugi. Tako da to mislim, da ni ravno najboljša usmeritev, sicer pa se mi zdi vaše mnenje zelo dobro uravnoteženo. Dobro, eh, torej, če se vrnem k točkam, ki sem jih želela sama izpostaviti. Najprej vprašanje sankcij, mislim, da so ostali kolegi s tem v zvezi že dovolj povedali. Mislim, da je treba nekoliko spremeniti redakcijo, ker tu imamo občutek, da so edine sankcije, o katerih lahko govorimo, sankcije, ki zadevajo Evropski socialni sklad. Ampak jaz vam iskreno povem, da to verjetno ni to, kar želite vi povedati, ampak vsaj stvar se bere tako. Jaz vam lahko zelo neposredno povem, da je hipoteza odprave pravice, glasovalne pravice tekom nekega daljšega obdobja ni v skladu s samim načelom delovanja Evropske unije ki temelji na demokraciji. Tako da tu mislim, da je tudi problem področja uporabe, ampak to usmeritev, v katero gre, se mi zdi prava zdaj. Tvegane je, da se potem pojavi razprava o tem, ali naj dovolimo še kakšne druge sankcije ali ne in tako naprej. Potem konkretno gre tukaj za poročilo o orodjih, ki ne bi jih uporabili za gospodarsko upravljanje. Tukaj sveta Epsko in Ekofin morata tu in tam obravnavati zadeve sočasno. Prav tako menim, da je treba izpostaviti nevarnost, da lahko pride do tega, da bo mm, prišlo zaradi zdravljenja javnih financ in zagotavljanja javnofinančnega ravnovesja do erozije socialnih pravic. Gre za 15 odstotno znižanje plač v javnem sektorju. Skratka, pomembno je, da se upošteva socialno ravno eh, vesje, ki mislim, da je kar velik izziv, v katerem bo potrebno voditi razpravo. Potem, kar zadeva strategijo dolgoročnih investicij, ki bi jih lahko izvajali v okviru gospodarske upravljanja v kontekstu strategije EU 2020. Kot piše v Lizbonski pogodbi, člen 9 eh, ne sme pomeniti zgolj to, da se izvajo presoje vplivo, ampak da ko gre za dolgoročne investicije, da preučimo, ali dejansko generirajo nova delovna mesta. Glede tega, kar je dejal gospod Koferati, to, kar je imel Žak Delor v mislih, ko se je ustanavljala denarna in, monetarna in gospodarska unija. Šlo je zato, da naj bi ne le preprečevali prekomerne primankljaje, ampak da je pomemben cilj tudi za poslovanje. Mislim, da je prišel čas, da se določi tudi te cilje, kar zadeva za poslovanje mladih, kar zadeva stopnje brezposobnosti in tako naprej. Tako, tako kar zadeva cilje, kakor tudi e, elemente, ki jih je potrebno spremljati v okviru Eh, dobrega eh, upravljanja. Kar pa zadeva vprašanje razlik v konkurenčnosti med članicami, kajti to potem oslabi socialni sistem v tej ali v drugi državi. Tu mislim, da moramo tudi mi kaj povedati. To je v prvi vrsti vprašanje za eh, odbor Ekon, ampak če prihaja do prevelikih razlik v konkurenčnosti med gospodarstvi, potem to pomeni, da nekatera lahko razvijajo svoj socialni model. Eh, v drugih pa se bo njihov socialni model eh, ogrozil in to nikakor ne želimo. Tako da z tega vedika mislim, da lahko dopolnimo tudi vaše mnenje, ampak vem, kako omeni smo čisto z vedika fizičnega prostora na papirju. Če ni več prošen za besedo, dajem besedo poročevalcu, potem pa bomo zaključili. Izvolite. Hvala, nimam kaj dodati, gospod predsedujoča. Mislim, da sem slišal stališče kolegov, njihove predloge bomo upošteval. Eh, in jih bom eh, skušal vključiti z vlastnimi amadmaji. Če se ne motim, imam že kakih sedem predlaganih amadmajev, jutri opovdne je rok, tako da imamo dovolj časa, čeprav malo, ampak vendarle dovolj, da vse te zamisli spravimo tudi v obliko amadmaja za jutri. Dobro, hvala lepa poročevalcu. Hvala vsem za vaše prispevke tako smo se uspešno držali predvidnega časa za danes eh, in eh, seveda bomo jutri verjetno bistri glav imeli marsikatero novo zamisel. Hvala.